dame in gospodje predlagam da začnemo dnevni red poznate če imate karkoli za dodati s tem v zvezi lahko če ne je to potrjeno dobro kot veste je danes potekal svet za zunanje zadeve tema je bila ukrajina po referendumu na Krimu. In eh, zdaj smo že dobili sklepe sveta. In eh, bistvo teh sklepov je, da brez rezultata se je svet odločil sprejeti dodatne ukrepe, vključno z omejitvami za potovanja in zamrznitev eh, premoženja za osebe ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemljsko celovitost in suverenost Ukrajine. No, te tri strani sklepov vam bomo razdelili, tako da jih boste dobili. Mislim, da nima smisla, da zdaj to prebiram. In verjetno bomo jutri imeli priložnost, da nekoliko bolj podrobno spregovorimo o tej tematiki, če nam bo uspelo med nas povabiti morda gospoda Dimova. Potem zapisnik zasedanje 20. in 21. januarja, kakšna pripomba, ne, tudi potrjeno. Potem pa kar naprej na prvo osebinsko točko na dnevnem redu in sicer javno zaslišanje o odzivu EU na rusko zunanjo in trgovinsko politiko do držav vzhodnega partnerstva. Torej med nami pozdravljam kolega Valenso, ki zastopa odbor za mednarodno trgovino in ki bo danes zasedal skupaj z nami. Obravnavali bomo torej tematiko, ki je že pred razmerami v Ukrajini in na Krimu bila dovolj zapletena. In sicer gre za ukrepe Rusije proti posameznim državam na področju trgovine in gospodarskih odnosov. Vsekakor je pomembno, da sprememo neko stališče s tem v zvezi, ampak zdaj moramo seveda vse dojemati v perspektivi včerajšnjega referenduma in potrebe po odzivu na nj. No, slišali bomo štiri eksperte. Najprej dr. Volčukova, ki prihaja iz Univerze v Birminghamu, potem dr. Kazier ali Kazier, ne vem kako se izgovori, iz Bruselske šole za mednarodne odnose in iz Univerze v Kentu, potem gospod Vigant, ki je direktor v službi za zunanje zadeve in gospod Balaš iz Generalne direkcije za trgovino pri Evropski komisiji. Kolega Valencia, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči, veseli me, da lahko so predsedujem današnjemu skupnemu zasedanju, kajti, kot pravite, pravi čas je za takšno razpravo tu v Evropskem parlamentu. Od samega začetka vzhodnega partnerstva leta 2008 so evropejci poznali vzhodno partnerstvo kot eh, gonilno silo sprememb v šestih eh, vzhodnoevropskih partnericah. In to je nekaj, kar je Rusija dojemala kot grožnjo ali še huje. To je Rusija dojemala kot eh, konkurenco svojim lastnim projektom, kot naprimer Eurazijska carinska unija. Rusija ni seveda želela biti del tega partnerstva. Še več kot to, Rusija ni želela, da bi njene najtesnejše partnerice kot Belorusija postale sestavni del tega vzhodnega partnerstva. Ko se je to partnerstvo razraščalo in ko so ambicije postajale vse večje, smo v zadnjih mesecih bili priča intenzifikaciji širokega nabora ruskih ukrepov, katerih namen je prepričati države vzhodnega partnerstva, naj se odrečejo temu partnerstvu in eh, da naj se odrečejo pridružitvenim sporazumom v prid proruski politiki, vključno z vstopom v Eurazijsko carinsko unijo. To se je začelo z neupravičenimi trgovinskimi ukrepi proti Ukrajini in Moldovi, lansko poletje, potem se je to nadaljevalo s političnim pritiskom na Armenijo in Gruzijo, eh, vezano na njihove varnostne razmere in eh, tudi za finančnim pritiskom na Ukrajino. To ustrahovanje je zdaj po spremembi na vrhu ukrajinske oblasti prineslo vse tja do najverjetnejšega priključevanja oziroma najverjetnejše priključitve. Krimskega polotoka in eh, to je seveda povzročilo tudi številne težave v mednarodnih diplomatskih odnosih. Do neke mere smo vsi prečakovali, da Rusija ne bo dovolila, da bi vrh v Vilni uspel ali da bi protestniki na Majdanu uspeli doseči miroljubno tranzicijo v post-jenokočevski eh, Ukrajini. Uspelo jim je tudi iztiriti vzhodno partnerstvo, eh, to je bila njihova ambicija in to smo seveda dobro vedeli, eh, ko so izvajali vsem znane poteze. Cene energentov, trgovinski pritiski, eh, pritiski na posamezne sosedje države, varnostne razmere in ustvarjanje varnostnih napetosti in tako naprej. Ta ruska politika je bila do sedaj uspešna in to mislim, da je nekaj kar moramo danes obravnavati. Vprašanje je, zakaj te države klonijo pod ruskim pritiskom. Moramo se zavedati, da je njihova zavezanost vzhodnemu partnerstvu tako hitro izginila, da to izredno kaže na strukturne pomakljivosti z finančnega ali varnostnega eh, vidika v smislu vzhodnega partnerstva, seveda. Kako lahko torej Evropska unija bolje reagira na rusko politiko, katere namen je oviranje odnosov med EU in tretjimi državami. Obstajajo določena urodja za pomoč tem vzhodnim partnericam, ki bi jih lahko uporabljali bolj pogosto, ki bi jih lahko izboljšali ali celo popolnoma na novo postavili. Tudi o tem velja razmisliti. Uh, uradna komunikacija, s katero se Evropska unija odziva na rusko kampanjo, medijsko kampanjo, v državah vzhodnega partnerstva, mislim, da tudi kaže na številne nauke, ki smo se jih eh, naučili v zadnjih mesecih. Tu torej nam manjka še veliko uspeha. No in na zadnje, v trenutnem kontekstu ruske intervencije na Krimu se sprašujemo, ali je bil odziv EU ustrezen. Paket pomoči za Ukrajino, ki ga predlaga komisija s podporo sveta, gre seveda v pravo smer za podporo finančni in eh, siceršnji gospodarski oživitvi, ampak ali je to dovolj, da se na ta način ognemo neposredni varnostni grožnji. Evropska unija bo zdaj sprejela sankcija, morda bomo danes slišali kaj več na to temo, ampak eh, malo verjetno je, da bo Krim ponovno padel pod eh, okrilje Ukrajine. To so torej vprašanja, na katera moramo danes eh, odgovoriti. Mislim pa, da bomo slišali lahko veliko mm, dobrih predlogov strani akademikov in ostalih udeležencev, kako se to vrstnim pritiskom ogniti v prihodnje. Če mi dovolite, bi tudi kar eh, predstavil sodelujoče. Hvala lepa. Dobro, potem pa besedo dajemo vsem štirim povabljenim, najprej doktorica Volčok, predlagam, da se nam pridružite tu, ker imate PowerPoint prezentacijo. Prosil bi vas, da se skušate omejiti na približno 10 minut, če je to le mogoče, da bomo imeli še dovolj časa za razpravo. Doktor Volčok, izvolite. Hvala lepa. Hvala za povabilo. Mislim, da gre za res eh, dogodek v pravem trenutku. Govorili bomo o Rusiji in o gospodarskih implikacijah, kako torej Rusija lahko vpliva na države vzhodnega partnerstva in kako jih lahko spodbuja ali pa kaznuje zaradi njihove proevropske izbire. Naj povem, da sem politologinja, tako da se opravičujem vsem ekonomistom v dvorani. Eh, mislim pa, da je dobro, da nastopam eh, z perspektive politologinje, kajti to, kar želim povedati v zvezi z Rusijo in njenim odnosom do vzhodnih partneric, je povezano s politiko in z naravo eh, vladavine prava v Rusiji, kako se Rusija obnaša kot mednarodni akter. Zelo težko je namreč iz vsega tega napovedati ekonomske implikacije, ampak kot politologinja pa lahko z veliko mero gotovosti trdim, da Rusija ne le bo, ampak je že začela kaznovati te partnerice v ekonomskem smislu. Eh, gre pa tu za druge namene in to bom tudi skušal razložiti. To so torej vzhodne partnerice. Osredotočila se bom na Gruzijo, Ukrajino in Moldovo. In naj začnem najprej z zgodovinskim kontekstom, ki je zelo pomemben. Do leta 2010 v postsovjetskem prostoru smo imeli zelo fleksibilno, selektivno uh, mehko ureditev, kar zadeva gospodarske odnose. Imeli smo celo vrsto različnih sporazumov, dvostranskih sporazumov, nekateri so temu rekli celo eh, skleda špagetov. Približno 1500 različnih večstranskih in dvostranskih sporazumov je bilo v tem postsovjetskem prostoru. Prav tako eh, je bila stopnja delegiranja zelo nizka in tudi stopnja uveljavljanja zakonodaje je bila zelo nizka države so se pač lahko dokaj fleksibilno odločale o svojih trgovinskih odnosih. To je torej bil eh, ta kontekst. In kot je že bilo rečeno, oblikovanje Eurazijske carinske unije je nekaj, kar eh, je bilo prečakovano za 2015 in to vsekakor bistveno spreminja ta kontekst, saj se s tem uvaja režim jasnega veljavnega prava, eh, globokega gospodarskega sodelovanja v postsovjetskem prostoru. In kot je gospod Valenca dejal, Rusija zastavlja zanimivo vprašanje, namreč do kakšne mere se je Rusija odzivala na vzhodno partnerstvo ali pa je morda razvila ta svoj evrazijski projekt kot odziv na evropsko partnerstvo vzhodno partnerstvo. Torej, evrazijska integracija, zakaj je to sploh pomembno, zakaj je pomembno, kakšna ureditev tu je. Kot že rečeno, gre za zelo ambiciozen, zelo napreden eh, projekt, ki pomeni zelo globoko stopnjo gospodarske integracije, eh, ki pa ga označujejo zelo velike asimetrije med državami članicami, tako z vidika eh, gospodarskega potencijala, politične moči, tu je Rusija vsekakor v veliki premoči napram Kazahstanu in Belorusiji, ampak imamo tudi pooblastila za odločanje, ki pomenijo ena država, en glas, kar pomeni, da Rusijo lahko preglasujejo in to je pomembno, ko gre naprimer za carinske stopnje. Carinske stopnje, ki jih eh, namreč Rusija nalaga za tretje države, tudi Ukrajino, mora potrditi ta evrazijski carinski režim. Tega ne more storiti Rusa, Rusija sama. Do kakšne mere bosta Belorusija in Kazahstan sledila? Rusiji je tu seveda zelo pomembno vprašanje. Zelo pomembno tudi pa je eh, to, da gre tu za dokaj nedemokratičen profil vseh članic Eurazijskega eh, integracijskega prostora, kjer je vladavina prava na zelo nizki ravni, kar seveda pušča veliko manevrskega prostora, ko gre za pogovore med eh, Rusijo in Belorusijo, glede tega, ali naj se carinske stopnje za Ukrajino dvignejo ali ne. Pomembno je torej spremeti ne le, kaj pravi Rusija, ampak tudi, kar pravite Kazahstan in Belorusija, kako eh, tam interpretirajo to, kar se odvija v vzhodnem. V vzhodni soseščini. Veliko vprašanje torej je, ali je Rusija sposobna multilateralizma. In eh, na to je dvoplastno odgovor. Kar zadeva poglabljanje integracije v tem evrazijskem prostoru, Rusija poskuša biti dobra partnerica. To je nekaj, čemu sem bila priča tudi sama, ker sem bila na tej Eurazijski ekonomski komisiji. Eh, tudi Kazahstanci in Belorusi pravijo, ja, vsi smo partnerji eh, skupaj v tej integraciji. Tako da, ko gre za poglabljanje, Rusija vsekakor skuša tu igrati karto multilateralizma. Zgodba pa je drugačna, ko gre za širitev. In Belorusijo, kot vemo, so povabili v Evrazijsko carinsko unijo, ampak eh, to šele z odločitvijo 3. decembra, ko je samovoljno predsednik Armenije, naprimer, odločil, da se bo Armenija pridružila tej carinski uniji. Vemo, da je šlo za sričenje na štiri oči, da je šlo za zelo specifične argumente. Tako da, ko gre za e, širitev te evrazijske integracije, je to vsekakor ruski solo projekt. Belorusija in Kazahstan sta komaj da spregovorila na temo Armenije ali Ukrajine. Tako da, ko gre za delovanje evrazijskega režima samega, je Rusija dokaj multilateralno usmerjena, na ozvem pa ne. Ampak leta 2011 je predsednik Putin izrazil visoko mero zaupanja v to, da se lahko zanese na druge države članice, torej Belorusijo in Kazahstan, da bosta te dve državi, če se za to izkaže potreba, zaprli mejo z Ukrajino. In Kazahstan in Belorusija se bosta s tem strinjala in ni pričakoval kakršnega koli nasprotovanja. Kaj je torej poanta? Poanta je, da ima Rusija celo vrsto bilateralnih in eh, multilateralnih inštrumentov na razpolago, s katerimi lahko vpliva na vzhodne partnerice. In eh, en takšnih inštrumentov je nedavni prostorgovinski sporazum eh, skupnosti neodvisnih držav, ki določa, da lahko v primeru eh, odkrite grožnje posameznim državam eh, lahko uporabijo jasne povračilne ukrepe oziroma zaščitne ukrepe. Torej, edina država v kateri se odvija najbolj intenzivna kampanja za to evrazijsko integracijo je bila Ukrajina. Celo vrsto argumentov vidimo v to smer. Ponujali so jim gospodarske koristi, kratkoročne in dolgoročne, potem promocija tehničnega sodelovanja in tehničnega približevanja med Rusijo in Ukrajino, pa tudi politični argument je prevladal, čež da bi bila Rusija bistveno močnejši partner, kot eh, je lahko EU eh, in da bi sodelovanje z Rusijo na mesto z EU državam partnericam prenesla bistveno boljši dogovor, kot če ne. No, ampak, kot smo videli, je ta kampanja v Ukrajini potekala predvsem okrog korenčkov. 219 milijard dolarjev naj bi torej v naslednjih 20 letih Ukrajina imela dobička od tega. Ampak niso samo korenčki v igri, tudi palica je vedno bolj pogosta. Eh, in prva alineja na, tem, na tej prosojnici se je že udejanila na Krimu. Preostali portfel ukrepov, ki jih ima Rusija na voljo, pa se zdaj uveljavlja in po mojem mnenju se tudi bo uveljavil. In ta nevarnost gospodarskih sankcij in cela vrsta zaenkrat še ne imenovanih zaščitnih ukrepov, kot so naprimer trgovinski embargi, eh, carinske Eh, kontrole in vse više carinske stopnje. Prav tako pa je tako imenovana energetska diplomacija zelo pomembna, prav tako omejevanje delovne migracije. To so točke, na katere se želim osredotočiti, kajti kot bomo videli potem pri posameznih državah, to morda ni tako o, eh, pomembno, ampak ko se izvajajo ti ukrepi sočasno, pa zelo, zelo škodujejo vzhodnim partnericam. Zelo na hitro tu vidimo, sliko malih proizvajalcev mlečnih izdelkov v Gruziji. To so proizvajalci, ki verjetno ne bodo ravno izvažali na evropski trg, ampak ko že govorimo o tovrstnih eh, kaznih, vemo, kaj se dogaja v Moldovi, eh, embargo nekako na vino in eh, žgane pijače, 80 odstotkov njihovega izvoza gre v Rusijo, potem je dejstvo, da ima Evropska unija zelo konkurenčen vinski trg in Moldova zelo, zelo težko prodre na evropski trg. V Rusiji, naprimer, v moldavski in gruzijski vinogradniški izdelki ostajajo zelo dobro poznani in eh, priznani. Potem cena energentov in pa res ogromna, ogromen energetski dolg, ki se je nabral 4 milijarde evrov približno za Pridnesterje, za porabo plina v Pridnesterju. Tu gre zelo zanimiv eh, pravniški trik, ampak zdi se, da je Moldova eh, odgovorna za porabo plina v Pridnesterju. No in seveda delovne migracije je zelo pomembne, tako v Moldovi kot v Gruziji. Številke so med 300 in 500 tisoč eh, ljudmi in eh, od 8 do 25 odstotkov BDP-ja odpade na delovne migrante moldavski veri trdijo, da 8 odstotkov ruski, da 25 odstotkov moldavskega BDP-ja izhaja iz delovne migracije. Gruzija, zanimivo, čeprav je neposredna soseda Rusije zaradi nekdanjih trgovinskih embargov, eh, pa je že uspela diversificirati svoje trgovinske partnerje, ampak eh, vendarle, kljub temu, da Gruzija bistveno več izvaža v EU, pa ugotavlja, da je desetletja proizvodnja vina usmerjena bolj v ruske potrošnike, torej bistveno slajša vina in ugotavljajo, da ko je Rusija umaknila embargo na vino, je postalo kar nekrat enostavno prodajati velike količine v Rusiji. Torej, kljub tej diversifikaciji, izvozni diversifikaciji, je Gruzija še vedno zelo ranljiva in eh, tudi vprašanje delovnih migracij je velika nevarnost za Gruzijo. No, ampak Ukrajina. Ukrajina je po mojem mnenju najbolj ranljiva. Moldova je najvrednejša država v Evropi, tako da je tudi pomembna, pa vendar. Kako lahko Rusija torej kaznuje Ukrajino? Poglejmo si nadomeščanje uvoza, naprimer eh, železniškega oprema. Vemo, da je Rusija že nehala z naročili vagonov, ki predstavljajo 8 odstotkov vsega izvoza Ukrajine. Potem strojna oprema. Ukrajina izvaža veliko uh, strojev in opreme v EU in eh, te tovarne so večinoma v vzhodnem in uh, južnem delu, uh, v zahodnem in južnem delu. Potem uh, so tu tudi trgovinske embargi na posamezne uh, trgovinske panoge, uh, mlečni proizvodi, svinina, čokolada. Potem carinske kontrole, to je zanimivo če se spomnimo trgovinske vojne med Rusijo in Ukrajino avgusta lani, ni bilo nikakršne informacije strani Rusije o tem, zakaj ukrajinsko blago ne sme vstopiti ali stopati eh, preko meje. Rusija je bojda samo uporabljala carinske predpise Eurazijske skupnosti, tako da ni bilo možno storiti ničesar drugega kot eh, predložiti pritoru pred STO. Potem eh, zapiranje meja, v narekovajih to se vedno znova dogaja, potem prihaja tudi do protidampinških eh, carinskih stopenj, to je tudi lahko kršitev zavez v okviru STO in eh, vladavina prava je tu pomembno vprašanje, seveda lahko ponudim tudi konkretne številke, če koga zanima. No in najpomembnejši gospodarski vpliv ali mm, najpomembnejše gospodarsko orodje, ki ga ima Rusija, so energetske cene. Eh, vemo, da bodo cene šle na vzgor, eh, prav tako pa delna migracija, predvsem v zahodnji Ukrajini. Dejstvo je, da so ljudje mm, vseeno dokaj odločeni pač zdržati to škodo. Torej, kaj je pomembno? Ruska retorika se osredotoča predvsem na promocijo ne samo dolgoročnih, ampak kratkoročnih eh, koristi in predvsem eh, nezvanje kratkoročnih kazni. In Rusija je zelo vešča pri izkoriščanju specifičnih odvisnosti posameznih držav in tudi stilhem na posamezne nacionalne akterje. Gre torej za to mešanico pozitivnih in negativnih ukrepov. Ne samo zato, da se privedejo nove članice v Evrazijsko skupnost kot Armenija, ampak da se kaznuje tiste, ki se oddaljujejo od Rusije. Torej, Rusija ima zelo visoko mero kredibilnosti med uh, vzhodnimi partnericami, kar zadeva kazanske sankcije in uh, jih tudi bo, če pride do odmika. In Rusija bo s tem tudi povečala uh, strošek globega meja gospodarskega povezovanja vzhodnih partneric za EU. Tako da tu ne gre eh, zgolj za neko kratkoročno rivalstvo, ne gre za uh, dolgoročna prizadevanja za to, da se spodkopava proevropske odločitve vzhodnih partneric. Ne gre toliko več za privabljanje, ampak za blokiranje in kaznovanje. In s tem bi tudi prekinila. Hvala lepa. No, vaš zaključek je bil popolno presenečenje za vse, mislim, da. Tako, zdaj pa besedo predajam dr. Kazirju iz eh, Bruzovske šole za mednarodne odnose oziroma Univerze v Kentu. Deset minut. Hvala lepa gospod predsedujoči, kriza, ki smo ji pričali na Krimskem potoku v zadnjih tednih, ni nujno ponovno, popolnoma nova konfrontacija, je pa to nek konflikt, ki se je kuhal dolga leta in eh, se ga je zdaj pripeljalo na popolnoma novo raven. Neka logika konkurence se je tu uh, seveda razvijala, ampak zdaj je prišla do ravni, ki si nihče ni predstavljal. Prej šlo za ekonomsko konkurenco, predvsem Rusija uporablja restriktivne trgovinske ukrepe eh, kot kazen za države, ki bodo podpisali pridružitveni sporazum. Zdaj pa je prišlo do de facto um, anektiranja Krima, tako da je prišlo do tega prehoda iz eh, ekonomske v gospodarsko bolj vojaško konkurenco. In to je nekaj, kar se je odvijalo sicer zadnjih nekaj let, ampak je zdaj prišlo na popolnoma novo raven in to je pokazalo, da je Ukrajina kot nekakšna črta v pesku za Rusijo. Težko si predstavljamo potencijalno nevarnost, ki jo vse to predstavlja in to prav tako eh, predstavlja popolnoma nov kontekst vzhodnega partnerstva. Podpis pridružitevnega sporazuma zdaj ni nekaj, kar lahko, na kar lahko odgovorimo eh, zgolj z, naprimer, trgovinskimi ukrepi, ampak celo vojaškimi, kar je popolnoma nov kontekst. Če razmislimo zdaj na odnos, odnosih EU-Rusije v tem novem kontekstu, ne povem dvoje. Najprej kratkoročna zgodba o trenutnih dogodkih, potem pa dolgoročnejša zgodba v smislu tega, kako so se odnosi EU-Rusije razvijali v zadnjih letih. Veliko bo tudi odvisno od razvoja dogodkov v naslednjih mesecih in tednih. Videli bomo, kako se bo razvijala ta situacija ko, na Krimu v Ukrajini ali bo prišlo do eskalacije ali pa do deeskalacije tega konflikta. Če začnem s to kratkoročno zgodbo, to, kar se dogaja na Krimu danes, gre za uh, invazijo na Krim uh, in pa za podporo referendumu Rusije. Rusija je tukaj vsekakor eh, prekoračila mejo in je ustvarila nek precedens. To je nezakonito, kajti krši številna mednarodna. Uh, številne mednarodne sporazume, tudi memorandum iz Budimpešte, eh, potem 73. Eh, člen ukrajinske ustave je kršen in gre pravzaprav za nevarno igro, kajti s tem se ustvarja eh, velika destabilizacija. Je pa tudi nezakonito, zato kajti gre za referendum v zelo nestabilni situaciji, v tako rekoč vojnih razmerah tukaj gre pravzaprav za de facto priključitev nekega evropskega območja. In eh, do take spremembe ne more priti kar tako na hitro, brez eh, dolgotrajnih pogajanj med partnerji. Potem imamo tudi problem eh, z manjšinami. Milan Kuntera je govoril o tem, Eh, manjšinski problemi se ne morejo rešiti na tak način. Vsak eh, eh, problem z manjšino ustvarja nov problem. Zdaj pa razlogi za rusko intervencijo. Ne bom toliko govoril o občutljivostih za rusko govorečo manjšino. Tukaj gre predvsem za izgovor iz strateških razlogov. Ukrajina je ključnega pomena za Rusijo, zelo pomembna je Tukaj gre za tamponsko cono, režim v Kijevu, ki razmišlja o članstvu v NATO, vsekakor ni pogodu ruski vladi. Krim ima posebno situacijo mm, iz vseh teh razlogov in Rusija je mobilizirala številne note zaradi teh političnih razlogov. Radikalizirale so se tudi skupine v Ukrajini. Zdi se, da želi Rusija ubiti dve muhi na en mah. Govori o eh, grožnah in potrebi po zaščiti eh, ruske manjšine, po drugi strani pa eh, gre tudi za to, da naj bi mobilizirali ruske državljane. Tega je bilo v preteklosti zelo malo. ruska manjšina se zdaj pogosto imenuje etnična manjšina in to je nek dvomen koncept. Tukaj ne gre toliko za identiteto. Številni ljudje živijo v mešanih družinah, uporabljajo več jezikov in ta koncept je torej zelo težaven, še posebej tudi na vzhodu Ukrajine. Strateški razlogi Rusije, tako prehajam na drugo, na dolgoročno zgodbo. Tukaj gre eh, predvsem za strateške skrbi Rusije, imajo uh, strukturne probleme uh, z odnosom z EU in z drugimi državami in ti obstajajo že uh, več let. Dolgoročno se bo s tem treba soočiti, uh, da se na ta način izognemo konfrontaciji. Pa še narava ruske zunanje politike. Uh, Če si ogledamo njihove dejavnosti v zadnjem letu, potem vidimo, da ta politika eh, eh, kaže predvsem na eh, neko napenjanje mišic. Rusijo pa žene predvsem strah pred nekim ponižanjem in iz tega razloga ukrepa kot ukrepa. Eh, zato je tudi ustvarila tako geopolitično razumevanje dogodkov. Rusija se je znašla v neki relativni izolaciji, eh, ni bila priznana kot nek večji akter na eh, mednarodni ravni ali pa v Evropi in to je pri Putinu sprožilo take reakcije. Mm. Tukaj se ustvarja tudi neko geopolitično tekmovanje. Putin stvari razume kot eh, neko eh, tekmo, kjer lahko eden vse pridobi, drugi pa vse izgubi. Potem eh, smo imeli tudi širitev NATO. Evropska sosedska politika se je uh, Um, nekako oddaljila od uh, ruske politike, tukaj je prišlo do razkoraka, države so se morale odločiti uh, za sodelovanje v teh programih. Leta 2004 je prišlo do oranžne revolucije in to je spet okrepilo ta gibanja. Moskva je na to gledala kot na nek načrt Zahoda. Potem eh, je temu sledila ruska odločna politika, to se je še eh, okrepilo z eh, vzhodnim partnerstvom in pa tudi s podpisi prvih sporazumov o pridružitvi z vzhodnimi partnericami. Zdaj imamo situacijo različnih regionalizmov, ki se izključujejo, torej ne moreš biti član eh, več eh, organizacij. To ustvarja ločitve v Evropi in eh, je ključnega pomena za številne evropske sosede. Vse sosede si želijo dobrih odnosov tako z Rusijo kot z Evropsko unijo, ampak tega ne morejo imeti. In zato je prišlo zdaj tudi do vojaškega posega. Eh, gre za mesto Rusije v, Evropski, eh, za, uh, mesto Rusije v Evropi, ustvarjajo se meje, ki bodo ostale tudi v obdobju po Putinu. Dolgoročno moramo razmišljati o izgradni zaupanja, treba je spregovoriti o skrbeh, ki jih ima Rusija. Če se ne želimo soočati z eno konfrontacijo za drugo, mu vzhodno partnerstvo uh, za Rusijo predstavlja resno skrb. V zadnjih tednih uh, je postalo jasno, da uh, je interpretacija Rusije vseh teh dogodkov postala zelo, uh, zelo resna in odločna. Morda nimamo neke trdne strukture, na podlagi katere bi lahko napovedali krize. OECD bi lahko naredil nekaj več na tem področju. Lahko bi govorili tudi, da smo v 90-ih letih izgubili tisti zagon, eh, ki bi nam lahko pomagal. Zdaj, eh, takrat bi Rusija lahko dobila bolj trno mesto, ki bi jo eh, zasidralo tudi v Evropo kakšen eh, pa je kontekst in tukaj bom združil svoje dve zgodbi. Mislim, da je jasno zaradi precedenca tukaj na Krimu, da eh, bo prišlo do sankcij, dobro bi jih bilo uvajati postopoma, tako da bomo zagotovili, da bo Rusija eh, še vedno lahko naredila korak nazaj, če si bo to želela. Pomembno je tudi razumeti, da ne smemo prehitevati. Rusija ima gospodarstvo velikosti italijanskega je precej izolirana, ni dobila podpore eh, drugih članic Carinske unije. Prejšnji teden, ko je eh, želela to podporo, eh, tudi v varnostnem svetu je Kitajska ni podprla. Pogosto se uporablja tudi argument energetske odvisnosti, vendar je pretiran. Če si pogledamo številke, potem to vidimo. Odvisnost pri plinu je manjša kot leta 1992 oziroma 91, ko je Sovjetska zveza še obstajala. Eh, takrat smo uvažali 55 eh, odstotkov plina eh, iz Sovjetske zveze, zdaj pa približno eno tretjino oziroma ena četrtina plina, ki ga uporabljamo v EU, zdaj prihaja iz Rusije. Mm, te sankcije, ki jih bomo izvajali, pa moramo vezati na dolgoročne obljube če eh, bo Rusija pripravljenost za sodelovanje. Mislim, da to mora biti dolgoročno, kajti sicer eh, lahko pride do eh, še večje eskalacije, če se želimo izogniti prihodnim konfliktom, potem se s to stvarjo moramo ukvarjati. Moramo pa priznati tudi, da obstaja še drugi vidik Rusije in to moramo tudi spodbujati torej druge eh, težne v Rusiji. Potem eh, eh, ruska manjšina v Ukrajini, morda bi tam morala dobiti več pravic. In pa Ukrajina, morda bi se morali vprašati, kakšno vlogo bi igrala Ukrajina v evropski varnostni strukturi. Pridružitveni sporazumi, še posebej prostotrgovinski sporazumi, niso neutralni. Tukaj gre za nove trgovinske sporazume, ki spodbojajo neke standarde in pravila. Ti eh, sporazumi lahko imajo eh, učinke in eh, zasidrajo države v okviru Evropske unije. Če želimo preseči to krizo, potem moramo Rusijo vključiti, moramo razmisliti o pogajanjih in posvetovanjih. In tukaj se Evropa deli na dva dela, na eni strani imamo vzhodno partnerstvo, na drugi carinsko unijo in pogledati moramo, kako bi lahko eh, pravno približali ta eh, dva bloka oziroma ti dve skupini. Eh, zdaj pa bom zaključil, to so zelo težke naloge. Morda si težko predstavljamo njihovo rešitev zdaj v trenutni situaciji, ampak če se želimo izogniti prihodnjim konfliktom, potem uh, bomo morali uh, te probleme rešiti. Hvala. Hvala, gospod. Vigant eh, je naslednji, on prihaja iz eh, službe za zunanje delovanje EU. Eh, thank you very much to the Hvala organizatorjem, da so organizirali ta dogodek ob pravem času. Upam, da bo v nekaj dneh prišlo do deeskalacije. Evropska unija si vsekakor prizadeva za to, da bi dogodki šli v to smer in upamo, da bo Ruska federacija eh, na to čim prej odgovorila. Pred nami so pomembne odločitve. V eh, okviru vse bo potekal svet na Dunaju. Ne moramo izključiti, da bi v naslednjih eh, nekaj dneh lahko prišli do dogovora. Mm, Ukrajini bomo finančno pomagali in to bo tudi korak naprej proti deeskalaciji. Vsaj upamo tako, ne vemo, kaj bo gospod Putin povedal v naslednjih dneh. Eh, Dumi, v Dumi bo spregovoril eh, o situaciji na Krimu. To se lahko zgodi na več načinov. Ampak eh, Rusija zdaj poskuša priključiti Eh, del neke tretje države in to je nezakonito. Tukaj gre za jasno kršenje mednarodnega prava, vključno z listino Združenih narodov, da ne govorimo tudi o raznih instrumentih in sporazumih med Rusijo in Ukrajino. Kot je povedal prejšnji govorec, eh, se je iz te zadeve razvila zdaj zelo uh, neugodna situacija, imeli smo različne oblike ekonomske integracije, politično rivalstvo je bilo zelo močno in uh, s tem so povezana tudi varnostna vprašanja. Prvič po koncu hladne vojne uh, je zdaj prvič uh, pod vprašanjem uh, Helsinški akt oziroma uh, eh, je v nevarnosti. Mm, zdaj se eh, je neka država odločila, da bo na vojaški način spremenila meje in eh, to je nespremljivo. Resna situacija je to, ki zahteva tudi resen odgovor. Peter Balaš iz Generalne direkcije za trgovino bo bolj podrobno spregovoril o tem spregovoril bo tudi o gospodarskih izzivih. Sam pa bi eh, povedal naslednje. Eh, to je sprožila EU eh, s svojim oblikovanjem modernih trgovinskih politik. Mi trgovinske odnose s partnerji po svetu in v soseščini sklepamo na ta način, vendar pa je bil ta sporazum očitno preveč ambiciozen preprost razlog je, da smo se želeli ukvarjati z netarifnimi omejitvami in ovirami. Tukaj gre za to, da se za iste proizvode vzpostavijo iste eh, norme in pravila, tako da lahko eh, ti proizvodi potujejo iz enega eh, v drugi gospodarski prostor in de facto bi na ta način ustvarili največji eh, prostotrgovinski prostor na svetu. Če to lahko poteka s partnerji po svetu, zakaj eh, ne bi mogli tako postopati tudi s partnerji v soseščini? Vendar pa imamo na drugi strani eurazijsko-carinsko eh, schemo. Ko smo začeli s pogajanji z Ukrajino leta 2007, Eh, tega še ni bilo na vidiku. Eh, leta 2003 smo začeli z evropsko sosedsko politiko in tega je bilo še manj. Leta 2009 smo začeli z vzhodnim partnerstvom. Takrat je to že bilo eh, znano, ampak ukrajinski prebivalci so se vradi z različnimi večinami odločali za različne poti. na vzhodu Ukrajine eh, so tudi izrazili stališče, da želijo postati del Evropske unije. In če to ne bi bilo možno v tem trenutku, eh, so se želeli vsaj povezati z Evropsko unijo in ustvariti neko politično in gospodarsko integracijo. Tukaj zdaj pridemo do ključnega vprašanja, kdo bo eh, spoštoval suvereno odločitev države um, kot uh, to voljo izražajo demokratično izvoljena vlada in pa parlament. Ali se bomo vrnili v 19. stoletje, ko uh, je zmagal tisti, ki je imel večjo moč, tako se je izrazila tudi kanclerka Merklova v Bundestagu prejšnji teden. To je velik izziv za Evropsko unijo veliki ziv na naši evropski celini, poleg tega pa eh, presega te okvire. To bo zdaj postal primer, kako eh, reševati odprta vprašanja. In eh, to lahko spet ponovi Ruska federacija ali pa tudi kakšna druga vojaško močna država v soseščini ali kje drugje. In zato se je Evropska unija zelo odločno odzvala. Ravno smo končali s svetom zunanih ministrov. Prvič smo se odločili, da bomo izvajali ciljne omejitvene ukrepe proti Ruski federaciji. Številni eh, politiki eh, in pa vojaški poveljniki bodo eh, vključeni v te sankcije. Mislimo, da je to zelo jasen in močen signal. Vedno smo se izogibali sankcijam, nismo želeli nalagati sankcij strateškim partnericam, kot je Ruska federacija, vendar pa je prišlo do številnih pozivov tudi iz te hiše iz Evropskega parlamenta, naprimer eh, tudi pri primeru Magnitski, eh, da se to zgodi. To je resnično velik izziv, ki zahteva resen odgovor. In to je eh, naš prvi odgovor v tej drugi fazi, v kateri se zdaj nahajamo. Upamo, da bo ta signal eh, zunanjega sveta zdaj jasen. Če ne bo Rusija naredila koraka nazaj proti deeskalaciji, potem bo prišlo še do nadaljnih ukrepov. Eh, predsedniki držav in vlad so. Uh, uh, tu že napovedali, sestali so se 6. marca, podpisali smo mm, pridružitveni sporazum z Ukrajino in tudi politični sporazum. E, to mora predstavljati zdaj pomemben političen signal v teh težkih časih za Ukrajino. Ta končni akt uh, vključuje tudi zavezo naših predsednikov vlade in držav, da uh, Eh, bo eh, kmalo podpisan tudi celoten sporazum. Eh, podpisan pa bo tudi DCFT. Naj povem, da razmišljanje Rusije, Evropski uniji tuje. Verjamemo pa v nove priložnosti. Nekdani predsednik Janukovič nam je povedal, da je 60 odstotkov ukrajinske industrije v ruskih rokah, torej da so lastniki Rusi. In eh, mislim, da bi ta podjetja imela veliko korist od prostotrgovinskega sporazuma z EU. Eh, takoj, ko bi ta eh, sporazum začel veljati. Eh, kolega bo to še razložil in upam, da bomo kmalo prišli do take situacije. Želim pa povedati še naslednje politika do Rusije v zadnjem težkem letu je bila zaznamovana z naslednjim šlo je za ustrahovanje strani Rusije vzhodnih eh, partneric. Gospa Volčuk eh, je to definirala. Eh, do takega ustrahovanja je prišlo na različne načine. Mi želimo svoje partnerje podpreti. Želim pa tudi povedati, da nismo zdaj v procesu povečevanja napetosti z Rusijo želimo poglabljati odnose z vzhodnimi partnericami prek različnih sporozumov. Poleg tega pa si prizadevamo tudi za partnerstvo za modernizacijo, eh, prek katerega želimo doseči podobne rezultate, naprimer harmonizacijo eh, standardov na različnih področjih. To je ključna zahteva za. Uh, Eh, novo industrijo v eh, Rusiji. Eh, ta industrija bi potem imela tudi dostop do naših trgov. Evropska investicijska banka je dala na voljo milijardo evrov lansko leto za spodbujanje majhnih in srednjih podjetij. Z Rusijo imamo letos leto znanosti, potem podprli smo njihovo pridružitev v Svetovno trgovinsko organizacijo in pa OECD. To se je zdaj ustavilo, na različnih eh, področjih se je to ustavilo. Januarja smo imeli vrh, oziroma tega vrha ni bilo zaradi eh, neustreznega eh, ravnanja Rusije z našimi vzhodnimi sosedami. Želeli smo poglobiti in razvijati strateško partnerstvo z Rusijo. To več, da spovdarjamo. Eh, je pa čudno, da eh, Ukrajina, ki predstavlja 5 odstotkov zunanje trgovine z Rusijo, eh, tako ustraja pri tej državi, medtem ko je trgovine z EU za 50 odstotkov. Želimo eh, ponovno začeti s pogajanji v novem okviru, želimo poglobiti svoje odnose in imeti tudi eh, formalna posvetovanja. Zaenkrat smo imeli samo neformalna posvetovanja z ukrajinsko in rusko um, industrijo. Um, kolega iz uh, DG trgovina bo povedal še več. Uh, želimo pa si, kot sem rekel, več proste trgovine eh, med vzhodnimi partnericami in EU. Nekaj, kar je bilo najprej eh, omejeno na odnose med EU in eh, Rusijo, želimo razširiti na skupen gospodarski prostor, ampak pri tem moramo spoštovati suvereno odločitev držav članic, da se odločijo, s katero državo želijo sodelovati oziroma s katero skupnostjo želijo sodelovati neodvisna država, eh, neodvisna odločitev posameznih eh, držav. Eh, najlepša hvala za pozornost. Najlepša hvala, gospod Balaš, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zelo veliko je bilo povedanega o gospodarskih in trgovinskih odnosih z Rusijo, torej med Evropsko unijo in Rusijo, ter med Evropsko unijo in drugimi državami v tej regiji vzhodnega partnerstva. Sam bi vam predstavil nekaj podrobnosti o naravi teh odnosov in pa o razlikah. Na začetku ne povem, da v vseh primerih govorimo o nekdanjih sovjetskih republikah, državah, ki so bile del Sovjetske unije, so imele v okviru Sovjetske unije z Rusijo tudi zelo močne stike in so si šele na to zagotovile status neodvisnih držav. Kot del okvira CIS so se odločili tudi za ohranjanje rednih stikov z drugimi članicami nekdanje Sovjetske zveze. To je seveda čisto razumljivo in Evropska unija je vedno podpirala te sporazume, pa tudi njihove namene. Okvir CIS, e ki se je pred nednavnim razvil v večstransko prosto trgovinsko cono, to je nekaj, kar se uporablja že 20 let. Vendar pa moram povedati, da gre za zelo nespremenljivo situacijo, za nekakšno stagnacijo. 20 let je to zajemalo le trgovino z blagom, pa še to ne v celotnem obsegu. Prav tako ni bilo veliko dinamičnega delovanja, ki bi zajemalo tudi naložbe, storitve v gospodarskem sektorju in tako dalje. In eh, tudi tarifni ukrepi so zdaj precejšna ovira pri trgovanju. Zdaj pa še kontekst sodelovanja za Evropsko unijo. Evropska unija je razvijala svojo politiko v sodelovanju z vzhodnimi partnerji, seveda v interes naših partnerjev. Prvi večji partner je bila Ukrajina. Z Ukrajino smo se začeli pogajati o celovitem prostodrgovinskem sporazumu leta 2007. In ta pogajanja so napredovala kar hitro. Že od samega začetka je bilo jasno, da bo to več kot le nekakšen prostotrgovinski sporozum, ki bo zajemal vsa ta področja, ki sem jih omenil. In obenem naj bi sporozum prispeval tudi k izboljšavi okvirnih pogojev v okviru sodelovanja med Evropsko unijo in Ukrajino. Vzhodno partnerstvo je postalo formalizacija politike tudi v razmerju do drugih držav poleg Ukrajine. Pri tem smo uporabljali ista načela in cilje, ki smo si jih zastavili že leta 2007 pri dogovarjanju o sporazumu z Ukrajino. Takrat smo določili določene pogoje glede gospodarske stolovanja, ki naj bi veljali tudi za nadaljnji petimi vzhodnimi partnerji. Z nadaljnji pogajanji smo nadaljevali s tremi Mol Moldovo, Gruzijo in pa Armenijo. Dva meseca po odločitvi pomladi leta 2009 o vzpostavitvi politike za vzhodno partnerstvo, je prišlo do nenadnih sprememb. Junija 2009 so Rusija, Kazahstan in pa Belorusija sprejeli odločitev, da bodo ustanovili svojo carinsko unijo. In ta ne bi predstavljala bolj celovito gospodarsko območje, območje gospodarskega sodelovanja med temi tremi državami, torej bolj kot pa v okviru CIS-a. No, vendar obstajajo temeljne razlike med pristopom Evropske unije in pa pristopom Rusije in njenih dveh partneric. Vedno smo predlagali prosto trgovinski sporozum, ki omogoča ohranjanje prosto trgovinskih sporozumov s kakršnim koli številom partnerjev. Veliko tovrstnih sporozumov lahko obstaja ob enem in država, ki se pridruži k temu okviru, se odloča glede lastnih žel o sklepanju sporazumov z različnimi partnerji. Podobni partnerji pod enakimi pogoji, pod istimi pogoji in tako dalje. Če povzamem, suverenosti v okviru prostotrgovinskih sporazumov ne omejujemo. To pa ne velja v primeru carinske unije. Carinska unija je po opredelitvi enostranski odnos člani carinske unije morajo tehnično in pravno gledano ohranjati nekakšne omejene odnose z osnovnimi partnerji in ne z drugimi. Tako je prišlo do odločitve, da se ustanovi ta carinska unija. Ta odločitev je bila zelo zanimiva, ob zanimivem trenutku se je zgodila. Dve leti po začetku pogajanja z, pogajanja z Ukrajino se je Rusija odločila za ustanovitev svoje carinske unije. To je po definiciji pomenilo, da Ukrajina ni mogla predvideti tega, da ne bi se to zgodilo, da ne bi se nekatere države pridružile carinski uniji in eh, obenem ni mogla skleniti, zaključiti svojih prostotrgovinskih sporazumov za Evropsko unijo. No, stališče Evropske unije je bilo to obžalovanje vredno, že samega začetka. Mi smo namreč vedno spodbojali naše vzhodne partnere, da razvijajo svoje odnose z Rusijo in pa drugimi partnericami iz CES-a. In to bi bilo v okviru teh sporozumov čisto mogoče obenem bi bilo mogoče pravzaprav celo poglobiti te odnose, ko gre za trgovino z blagom. Sporozumi naj bi zajemali tudi storitve, naložbe, vladne zadeve, vladne naročile in tako dalje. Tukaj torej ni prišlo do nekakšnega pritiska strani Evropske unije, ampak z Rusije, ki je začela obravnavati gospodarsko sodelovanje kot sredstvo, za pridobivanje geopolitične prevlade. v Evropski uniji. V smislu sodelovanja z Rusijo ni bilo nobenih posebnih težav z Rusijo. Tudi pogajanja z Ukrajino in drugimi partnerji so potekala, se nadaljevala. Z Rusijo imamo zelo veliko sodelovanja, vsako leto imamo dva, sri, dve srečani, to je res izredno. Prav tako imamo redna posvetovanja o trgovini in gospodarstvu. In skrbi Rusije glede negativnih posledic teh prostotrgovinskih sporazumov, o katerih slišimo zdaj. Uh, No, o tem Rusi pravzaprav nikoli niso govorili, da bi bila to nekakšna večja težava, o kateri bi se želeli pogovarjati. Pogajanja so se nadaljevala brez posebnih težav. Ukrajina je prva zaključila ta postopek do konca leta 2011 in to je bil že čas, ko je na oblast prišel gospod Janukovič in celo takrat ni bilo videti kakšnih posebnih težav, saj sami se jih nismo zavedali. No, te težave so se začele šele prejšnje polete. Kar naenkrat smo slišali o tem, da Rusija začenja uporabljati številne ukrepe zoper Ukrajini, ni šlo toliko za tarife, zaradi tega, ker je Rusija res prišla takrat eh, tudi pod okrilje delovanja STO-ja, tako ni mogla izvajati takih ukrepov. Začela pa je govoriti najprej o netarifnih ukrepih, o nekaterih zdravstvenih ukrepih, o nekaterih tehničnih omejitvah, o okrepljenem carinskem nadzoru na mejah in tako dalje. Šlo je za številne ukrepe, ki so bili po našem mnenju nezakoniti. No, v okviru STO to prav tako ni bilo veljano, saj ste bili v državi članici. No, takšne ukrepe je Rusija uporabljala tudi proti Moldovi in Gruziji. No, pogosto smo slišali, da so ti ukrepi dobro utemeljeni. V Evropski uniji pa smo imeli predsečne pomisleke glede te utemeljitve. Kot smo videli, je krepitev to vrstnih ukrepov zelo škodljivo vplivala na gospodarske odnose. Številni ukrepi so bili uporabljeni zoper Ukrajino, kar naenkrat se je ugotovilo, da ukrajinska čokolada vsebuje nekatere škodljive sestavne dele. Prišlo je do številnih zdravstvenih opozoril, kar naenkrat ukrajinski proizvodi niso bili ustrezni, skladni z ruskimi tehničnimi zahtevami in vse to se je vleklo do novembra. Ko pa se je Rusija odločila pod vodstvom takratnega predsednika Janukoviča, da se nekako obrne stran od eh, teh sporozumov z Rusijo in podpiše DCFTA. No, kaj se je zgodilo potem? Kar naenkrat so te težave izginile. Eh, ruski. Ti proizvodi so kar naenkrat postali zelo dobri, vsi menji ukrepi so bili odpravljeni in Rusija je lahko, Ukrajina je lahko začela ponovno izvajati svoje proizvode v Rusijo do februarja letos, ko so se te težave ponovno pojavile in zdaj smo se spet pojavili na tisti točki kot avgusta. Znova so ukrajinski proizvodi kar naenkrat zelo škodljivi za ruske potrošnike. No, mislim, da ni treba, da to še dodatno komentiram. Ni treba torej pojasnjevati, kako Rusija uporablja svoje ukrepe zopr svoje partnerje. Na kratko naj povem še, kaj to pomeni za odnose med Evropsko unijo in Rusijo. Kot smo že slišali, je bila Rusija, je Rusija od eh, leta 2008 članica STO-ja to je bil zelo pozitiven korak naprej. Po letih in letih pogajanj se je končno pridružila tej organizaciji in to je pomenilo, da so se osvobodila, liberalizirala številna področja sodelovanja. Tudi nekatere koristi so bile za Evropsko unijo, v Evropski uniji smo sprejemali tudi nekatere nove zakonodajne akte, ne veliko sicer. No, Rusija pa je že od začetka uporabljala zelo izrazite protekcionistične ukrepe, naprimer za kmetijske proizvode, za vozile, pa tudi za številne druga področja. Pri tem je Rusija uporabljala številne metode in pa pristop, ki sem ga omenil že v primeru Ukrajine. In zato je Evropska unija mora sprejeti ukrep, ki si ga ni mogla zamisliti prej, da je sporožila postopek urejanja spora znotraj STO-ja. Tukaj torej ni šlo za medene tedne, ampak za medeno leto, se, v katerem so se te težave dogajale. Kot so povedali kolegi, naj bi imeli nove sporazume, ki bi poglobili sodelovanje, vendar pri teh sporazumih nismo mogli sodelovati v šestih letih sodelovanja, odkar se je to začelo. Saj eh, Rusija ni mogla sprejeti nobenih dodatnih zavez eh, na področju trgovine in gospodarskega sodelovanja. To pa je bistveni del naše medsebojnih odnosov. No, potem pa še Lizbona 2, kakšni so ti cilji. Gre za zelo dobre cilje in Evropska unija bi si želela, da bi te pogoje res vzpostavili in spoštovali. Težava je naslednja poleg političnih vidikov, ki so se pojavili pred nedavnim, se moramo zavedati, da se ni veliko dogajalo niti na gospodarski strani, da bi Rusija ustvarila na kakšne pogoje, da bi se ta projekt nadaljeval. Rusija blokira pristop eh, Kazahstana, naprimer, zaradi tega, ker ni pripravljena niti za malo spustiti svojih tarifnih omejitev, skladno s čimer bi se Kazahstan lahko pridružil. Belorusija je še zelo daleč od tega, da bi izpolnjevala zahteve STO-ja in Carinska unija očitno ni skladna z delovanjem STO-ja. Po Lizboni smo že izrazili pripravljenost, da še bolj odpremo trge, vendar pa imamo zdaj precejšnje pomisleke glede tega, ali je to res smiselno glede na trenutne pogoje. No, če se bo politična situacija in pa gospodarska situacija spremenila na bolje, bomo seveda kot Evropska unija naredili tudi kaj v to smer. No, najlepša hvala. To, kar ste ravno kar povedali, še kako kaže na potrebo potem, da se poglobljeno pogovarjamo o učinkovitosti naših instrumentov, ko gre za vzhodno partnerstvo. In Krim ima nekakšno vrednost arabske pomladi morda za to regijo. Na zadevo ne smemo gledati le z birokratskega administrativnega vidika, ampak tudi z političnega, strateškega vidika. Tukaj ne gre le za splošne odnose z Rusijo. Na nek način je težava v tem, da Rusija nikoli ni resno jemala neodvisnosti nekdanjih sovjetskih republik. In nekako, če tudi pasivno, smo Rusiji dali nekakšno pravico do superiornosti v nekdani sovjetski zvezi, za izjemo nekaterih um, baljskih držav. Vse moramo zdaj upoštevati ločeno od tega, eh, kako se stvari odvijajo pri Ukrajini, pri Krimu. No, v vsakem primeru moramo o tem razpravljati. No, zdaj pa številni kolegi, gospa Lubčeva, najprej imate kakšne komentarje. Sekretariat me upozarja, da ste prosili za besedo, če ne, pa ni nobene težave. No, nekaj vprašanj imam. No, hvala. Ušalkite, kolegite. Коментираме отношенията между Русия и Европейски съюз. Аз бих попитала дали наши... Я, едно прашание би имела. Инсицер. Напред hvala vsem ekspertom za njihove predstavitve, hvala lepa tudi za vse vaše komentarje. No, moje vprašanje pa se glasi. Kar zadeva odnose z Rusijo, od začetka vzhodnega partnerstva eh, so bili odnosi z Rusijo bolj ali manj ustrezni. Zanima pa me, kako naj interpretiramo to reakcijo Rusije tu govorimo o pričakovanjih Rusije od eh, tega procesa. Kakšna menite, da so zdaj pričakovanja Rusije? Smo morda mi kaj zamudili v odnosih do Rusije? Smo kaj zamudili pri strukturiranju vzhodnega partnerstva? Nekaj, česar morda sploh nismo izpostavili. To je nekaj, kar sem v teh predstavitvah pogrešala. Zanima me tudi, kaj menite o ekstremističnih strankah, ki so na pohodu v Ukrajini. Nekatere izmed njih imajo celo zastopnike v vladi. In eh, ravnanje teh strank je imelo vpliv tudi na gospodarsko politiko teh držav. In zato mislim, da tudi teh procesov ne smemo pozabiti. Najlepša hvala, gospod Tenak, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. No, najprej nekaj glede sankcij. Verjetno se bodo sankcije pravzaprav učinkovito uporabljale zopr nekaterim eh, bogatim ukrajincem in eh, rusom, ki bi želeli nakupovati v premožnih eh, londonskih četrtih. No, vse velike ribe, veliki podjetniki so že nekako predstavili svoje sredstva izven okvirov dosega naših pristojnosti. Mislim, da je to le začetek, torej ta lažni referendum pred, um, pod pritiskom je torej nekaj nezasliženega le. 40 odstotkov krimecov nam bi se želo pridružiti Rusiji, zdaj pa imamo tukaj znesek 97 odstotkov. 193 odstotkov eh, registriranih v Sevastopolov naj bi glasovalo v nedeljo in to je gotovo tudi posledica militaristične intervencije in pa propagande strani Rusije. Putinu je uspelo ucepiti miselnost iz 30. Eh, let prejšnjega stoletja. Ni šlo tukaj za nekakšen dosežek po sporozumu po hladni vojni. No, mislim, da bo njegova vlada doživela osamitev. No, moje vprašanje za govornike pa je nekoliko drugačno. Glede na to, da lahko Putina nekako odvrnemo od tega, da se poloteva tudi preostanka države, južnega in vzhodnega dela Ukrajine, o tem tudi razmišlja. No, po mojem mnenju mislim, da bo to združilo Ukrajino na način, kot eh, ta država še ni bila združena prej. V smislu tega, kako odločeni so za to, da se usmerijo proti Evropski uniji in pa atlantskem sodelovanju. Prav gotovo bo tukaj tudi nekaj dobrega pri temo teh Putinovih eh, odločitvah. Pod velikimi pritiski se bodo številni Ukrajinci verjetno raje odločili za to, da bi raje želeli pod vladovino prava in demokracije, kot pa nekakšne kleptokracije, kot jo eh, je podpiral Janukovič ter posamezniki kot Putina. In zamišljam si, kaj bi se lahko še zgodilo. Moje vprašanje je, ali naj bi se tukaj uporabljali tudi nekakšne militaristične ukrepe. V Moldovi naj bi neka republika imela še en lažni referendum. Ali naj bi se Moldovo še bolj nekako odcepljalo, ali bo Gruzija naslednja tarča. Prav tako se mora s tem pritiski soočala tudi Armenija da ne bi podpisala DCFTA-ja e, ali menite, da se bo Putin usmeril tudi na druge dele nekdanjega sovjetskega prostora. Poleg tega me zanima tudi, ali menite, glede na to, da smo šibki v smislu enotnega odziva v Evropski uniji, da bi Združene države lahko izkazile nekaj več odziva glede na ranljivost v smislu izvozo plina. Američani imajo zelo učinkovite bančne in finančne sankcije, ki jih uporabljajo naprimer zdaj proti iranskemu bančnemu sistemu, s čimer se je Rohani znova sedel za pogajalsko mizo. Ali bi lahko z... američani bili nekoliko bolj odločni v odzivanju kot pa evropejci? No, prav gotovo moramo podati roko tudi preostanku Rusije, ki jo to zadeva. 50 tisoč 000 je bilo protestnikov, ki so podpirali nekako to ukrajinsko samosovitev in eh, zvedati se moramo tudi drugih eh, Rusov. Gospa Kromberg, izvolite. Najlepša hvala. Dve pripombi in pa tudi nekaj vprašanja. Najprej ste povedali, da ruska zunanja politika tukaj ni toliko vezana na napinjanje mišic, eh, kot pa na poniževanje in pa na opozarjanje na šibkost. In če zdaj ne bo nobenih vojaških ukrepov, mislim, da bo tukaj zelo veliko poniženja. Odpovedovali naj bi se vrhi v Evropski uniji in tako dalje. Kako si predstavljate, da je Rusija pravzaprav predvidela to poniževanje, te poniževalne dejavnosti in kako je to vezano na rusko politiko? tega, da se nekako izogibajo poniževanju. Potem pa še drugo vprašanje. Slišali smo, da gre tukaj za položaj Rusije v Evropi. Še naprej me zanima, kje Rusija pravzaprav vidi svoje mesto v Evropi. Tukaj jasno obstajajo določene razmejitve. Kje naj bi te razmejitvene linije potekale v prihodnosti, po mnenju Rusije, ali kako upa, da bo s to situacijo? Najlepša hvala, gospod Vuljanič. Najlepša Hvala. Predsedujoči, imam nekaj skoraj da retoričnih vprašanj, ki pa me že nekaj časa motijo. Kljub temu, da so to verjetno retorično vprašanje, se moramo o tem pogovoriti, dobiti tudi odgovore. Evropska unija ne namerava priznati nekakšnega referenduma po korejskem zgledu, nezakonitega referenduma, že v redu. Kaj pa to pomeni v praksi, v smislu suverenosti Ukrajine na celotnem ozemlju. Ali naj bi krimske državljane vključili v sistem odpravljanja vizumskih omejitev in tako dalje. Po drugi strani, mislimo, da Rusi nikoli ne bodo zapustili Krima. Vsak, ki je čisto razumen, se tega zaveda, da tukaj ne gre za situacijo, ki bi se pojavila danes, včeraj, ampak gre za situacijo, ki obstaja že 50 let. Kako si zamišljate Ukrajino v postopku pristopa k Evropski uniji, pa tudi samem članstvu v Evropski uniji s časoma, če bo šlo tukaj za nekakšne pogoje teritorijalne celovitosti, ko pa Rusija še vedno tako posega No, nekatere omejitve potovanja naj bi imeli, pa tudi zamrzitev premoženja za določene osebe, za koga. Za vse tiste, ki so glasovali za ruski krim, ali ni to v nasprotju z našo zamislijo popolne suverenosti Ukrajine. Pa še zadnja pripomba oziroma vprašanje. Kako daleč naj bi segle sankcije? Ne, tega parlamenta, ampak držav članic, če se stvari ne bodo spremenile, izboljšale. Ali bo kdo dejansko zaprl plinovode? Hvala. Mač mister Severin, plin. Najlepša hvala, gospod Severin. Hvala. Predsedujoči, želel bi poprašati govornike, ali se ne bojijo tega, da se zdaj soočamo z nevarnostjo, da bomo postali zaporniki lastne retorike. Zakaj to pravimo? No, nekakšne čudne občutke imam, ko se pogovarjamo o tem vprašanju, da znova tukaj sodelujem pri nekakšnem ideološkem preuzgajanju, ki sem ga bil deležen v mladih letih, v letih svojega odraščanja v komunistični Romuniji, je bilo vse, kar prihaja iz sovjetskega bloka, pravilno vse, kar je prihajalo iz drugot, pa napačno. Danes me skrbi to, da ni čisto jasno, kdo ima prav, kdo nima prav. Prav gotovo imamo večinoma mi prav. Namesto tega, da opredeljujemo svoje cilje in namesto tega, da ugotavljamo, ali lahko mobiliziramo kakšne sredstva, da dosežemo te cilje. S tem bi se morali ukvarjati. No, to je moje vprašanje za strokovnjake. Ali menite, da politika 21. stoletja ne bo več vezana na interese in ne bo več vezana le na moč ter razmerja moči? Če menite da, ali lahko enak ter kot eh, je Rusija, ki ne želi igrati po pravilih, igre, kjer zmagamo vsi, ali bi se lahko kako izognili negativnim posledicam drugačne igre in ali ne bi morali na osnovi tega preračunati tudi, kakšne so naše zmožnosti, da nekako spodbudimo Rusijo k temu, da sprejme naše zahteve. No, v luči teh argumentov me zanima, ali menite, da so sankcije, ki jih imamo na voljo, dovolj močne, da z njimi pravzaprav odtehtamo koristi, na katere računa Putin. Ali bo torej ruski predsednik ugotovil, kaj sem zdaj storil, moram se odmakniti od tega načina, ali bi se morali zdaj začeti pogajati o dejanskem strateškem dogovoru, ki nam bo omogočil, da bomo živeli skupaj. Vsak pa bo lahko tukaj sledil svojim interesom. Pa še zadnje. Rusija, mislim, da je za secesijo od Sovjetske zveze želela ohraniti globalno moč, vendar pa se vključiti v nekakšen no, post bipolarno razporeditev moči. No, mislim, da si Rusija ni zagotovila tega statusa. To, kar si želi zagotoviti, je ravno tak položaj. Seveda bo to lahko vplivalo na naše interese. Kaj mislite, da lahko storimo? še 24 sekund imam. Kaj torej lahko storimo za to, da bomo dobili tudi določeno pogajalsko moč pri vzpostavitvi statusa Rusije v sodobnem svetu. No, kot eh, profesor mednarodnih odnosov veste, zakaj gre. Edina veljana šola razmišljanja je politični realizem. vse druge filozofije se le nekako poigravajo s temi zamislimi. No, zdaj pa bom povabil govornike, da se odzovejo. Največ pet minut vsak naj bi imel na voljo, če želite še kaj povedati, če se želite navezati. Imate pa v osnovi pet minut za odgovor. Izvolite. Najprej dr. Vulčukova, izvolite. Thank you. Um, thank you for the fascinating questions and, and comments. Um, Hvala lepa za ta fascinantna vprašanja in komentarje. Naj začnem s širše slike, ki je nisem najprej izpostavila. Namreč to, čemu smo zdaj priča, je sesutje ZSSR, drugi del. In Ukrajina je nekako zdaj odr za to sploh v smislu porazdelitve vplivnih sfer. Zdaj vidimo vprašanja državnosti in narodnosti, ki so bile tako ključna v Sovjetski zvezi, ki se odvijajo pred našimi otmi. Vprašanje eh, odpadniških regij. Tu pod črto lahko povemo, da imamo zdaj tri države, ki so najbolj verjetne podpisnice Eh, približnih sporazumov eh, države, ki bodo verjetno imeli odpadniške regije na svojem ozemlju. Prav tako tista eh, jedrska opcija Rusije je, mislim, da pokazala, da ni več tistej akter, ki ima svoje interese najbolj v oblasti v tej regiji. Uh, Sama sem bila v Armeniji pred eh, nekaj časa in pet mesecev po tej deklaraciji predsednika vsi govorijo o predvsem sodelovanju z EU, ne toliko z Rusijo kar mislim, da veliko pove o privlačnosti Evropske unije. Ampak tam, kjer mislim, da bo treba bistveno več uložiti v smislu eh, premisleka, tudi kar zadeva stališče Rusije do vzhodnih partnerjev. Dejstvo je, da so DCFTA bili razviti v bistveno drugačnem političnem kontekstu in mislim, da je potrebno zdaj eh, drugače opredeliti izvajanje, tudi začasno izvajanje DCFTA-jev, zato da se opredelijo predvsem prioritete. Če upoštevamo, da so ti sporazumi osredotočeni predvsem na približevanje evropske zakonodaje v 80 odstotkih, še vedno nismo bili priče kakršnekoli analize stroškov in koristi za partnerske države, prav tako ne za prioritizacijo in sekvencizacijo teh uh, ukrepov, ki ne bi zagotovili, da bo analiza stroškov in koristi držav partneric prej namesto slej dejansko postala tudi realnost. Iz vseh analiz vemo, da bodo ti sporozumi dobri za države, da predstavljajo razvoj, ampak ob določenem kratkoročnem strošku. Glede specifike posameznih inštrumentov, glede eh, zmanjševanja, minimalizacije teh stroškov, pa je seveda pomembno, da se določi prioritete, kajti moldovski proizvajalci, ukrajinski proizvajalci ne morejo spoštovati vseh standardov in 50 odstotkov vseh stroškov pristopa morajo kriti ne državni akteri, e, eh, torej gospodarstvo. Naj se osredotočim na vzhodno in južno Ukrajino, torej kje se bo Rusija ustavila. Kakšen je tisti najbolj črni scenarij? Upam, da se ne bo uresničil, pa vendar vidimo in uh, moram reči, da e, eh, utemeljujem svoje razmišljanje na podlagi razmišljanja kolegov iz Centra za ruske vzhodnoevropske študije. Namreč gre za scenarij, ki ne bi ga planirali dolgo časa. E, sicer so ga izvedli v zelo komprimiranem e, času, ampak ta proru, to prorusko gibanje, separatistični scenarij, to ni nič novega. E, to je nekako nedokončana zgodba. Mm. Vprašanje odpadniških regij je tudi pomembna. Če pogledamo prednestarja Južno Ukrajino, eh, to bi se bolj s federalizacijo vodi z anektiranjem ali kako drugače lahko potem eh, prednestarje priključilo preko tega pasu. Scenariji so najrazličnejši. In seveda so plinovodi in naftovodi pomembni. Ne gre samo za nadzor nad plinovodi in naftovodi, ampak gre tudi za eh, to, da obstaja možnost eh, uničenja teh plinovodov in naftovodov. Torej, kaj se bo zgodilo, če se bodo ti plinovodi in naftovodi razstrelili? Zdaj je še zadnja zadeva, kar zadeva to, da ponudimo Rusiji roko. Žal mi je, da je ruski program BBC-ja prenehal z delovanjem v Rusiji, kajti tam mislim, da bi bilo veliko dela za postoriti. Tako, dr. Kejser, hvala lepa. Ne začnem s tem zadnjim vprašanjem, kako se izogniti igri za ničelno vsoto. Dejstvo je, da moramo na dolgi rok razmišljati o izgradnji zaupanja. Tu ne gre za to, kdo je kriv ali odgovoren. Gre za nekaj, kar se je razvijalo skozi čas, gre za nekaj, pri čemer je percepcija najbolj pomembna. Gre za to, kako ruske oblasti percipirajo dogajanje. Ne gre za to, da torej vprašanje je zgolj krivde, ampak dejstvo je, da ni druge možnosti, kot da izpogajamo politično rešitev, kar je seveda malo verjetno v trenutnih razmerah. Tako da bo izgradnja zaupanja v daljšem roku ključna. Vprašanje je, kakšno veliko sosedo Rusijo si želimo. Želimo državo, ki se bori s svojo imperialno preteklostjo, ki želi okrepiti svoje percepcije, da se bodo namreč eh, te sankcije izkazale kot sankcije, ki bodo Rusijo ošibile, ali pa gre pač za to, da se te sankcije vendarle uveljavi, ker je Rusija prečkala mejo, ki je ne bi smela. Milijon ljudi se je na Majdanu borilo proti korumpiranemu negativnemu vodstvu, tako da je potrebno tako ali drugače pač ukrepati. Pomembno pa je, da Rusija ne dojema tega zgolj kot poskus nadaljne ošibitve Rusije, kajti potem bo prihajalo zgolj do nadaljne polarizacije in konfrontacije. Tako da zdaj ne vem, ali je realizem, realizem najbolj, najbolj uh, eh, zastopana šola v tem razmišljanju. Dejstvo je, da so percepcije problematične in te bo treba premustiti. Ali bo to funkcioniralo s Putinom, ne vem. Nimam pa velikega upanja, ampak moramo razmišljati na dolgi rok in eh, moramo razmišljati tudi o tem, kako spoštovati rusko, uh, ruski ponos. Dejstvo je tudi, da Putinov načrt lahko spodleti. Dejstvo je, da je Rusija bistveno šipkejša, kot bi se zdelo, uh, ekonomsko še vedno zelo ranljiva. Rubelj je izgubil skoraj da četrtino na svoje vrednosti od začetka krize, tako da obstaja upanje, da bo prišlo do sprememb tudi zaradi pritiska poslovne skupnosti, zaradi gospodarstva v Rusiji. To je torej nekaj, kar bo škodilo Evropski uniji, bo pa bistveno bolj škodilo Rusiji. Kar zadeva ekstremistične stranke v Ukrajini, to je seveda tisto, na čemer temelji celotna propaganda v eh, Rusiji. Dejstvo pa je, da je nekaj teh eh, ekstremističnih strank, tudi svoboda, ki ni najbolj radikalna, pa vendarle, ki je v vladi. Tako da mislim, da bi bilo pomembno, da po predsedniških eh, volitvah opravimo tudi volitve vrhovne, v vrhovno rado, torej v parlament, in da se ustoliči vlada, ki je legitimna, ker zdaj imamo zelo čudno situacijo, imamo parlament, ki je ta isti parlament, ki je večinsko podporil Janukoviča, zdaj pa ste vi bistveno drugačni politiki. In to ni nujno najbolj stabilna zgodba in ni nujno najboljše za gospodarsko prihodnost in demokratično prihodnost Ukrajine, tako bi bilo najbolje, če novo izvoljeni predsednik potem razpusti parlament in razpiše nove volitve, kar bi lahko ustvarilo več legitimnosti v Ukrajini in eh, v ukrajinski vladi. Hvala lepa. Gospod Vigant. Sem spoštovani gospod predsedujoči, če bi šola realizma bila edina šola razmišljanja, ki je velja slediti, potem nisem niti prepričan, ali bi bila moja država ponovno združena ali pa če bi imeli kakšno novo državo članico Unije. Mislim, da moramo razumeti tudi vrednostno podlago, moramo razumeti pomen demokracije in pravne države in to je vsem skupaj zelo povezano. In nav podarim, da pridržitveni sporozumi niso zgolj prosto trgovinski sporozumi, ne, imajo zelo pomemben a, element vrednot, sploh na tistih področjih, ki nas povezujejo. In to verjetno je tisti najmočnejši dejavnik privlačnosti. Rečeno je bilo, da je bilo na 100 tisoč na milijone Ukrajincev, ki so šli na ulico, ne zato, ker tako zelo ljubijo Evropsko unijo, ampak ker ne želijo več družbe, ki je zataknjena v tranziciji, v korupciji, v sprejemanju zakonov v korist eh, peščice močnih in bogatih, eh, namesto da bi bila država v službi državljanov. In to je bistvo vsega če že hočemo biti realni, potem pa bodimo in eh, zavejmo se, da vlada globalizacija, da moramo biti konkurenčni v smislu globalne konkurence in da se ne smemo osredotočati na regionalno, teritorijalno konkuriranje drug drugemu. To je pomembno za EU, to je pomembno za Rusijo in zato mislim, da bi morali skupaj bistveno bolj sodelovati. Mladina in številni drugi državljani so globalno medsebojno povezani, poznajo realnost, ne gre zgolj za to, kar jim kažejo kot eh, žrtvam TV propagande. Smo v globalni informacijski družbi. Glede nekaterih vprašanj poslancev in poslank, najprej gospa Ljubčeva, omenili ste ekstremistične stranke. Naj povdarim, da je vlado izvolila ustavodajna večina 371 glasov v vrhovni radi, vključno z številnimi poslanci stranke regije. Tudi stranki regije je bilo ponujeno, da nastopi v vlado, vendar se je temu odrekla, saj je menila, da bi bilo za njih eh, na prihodnih volitev bolje, če niso v vladi. Tako da mislim, da moramo biti previdni in ne smemo takšne vlade dojemati kot kakorkoli nelegitimne. Sledili bodo predsedniške volitve, morda v ne tako zelo oddaljeni prihodnosti tudi parlamentarne volitve. Gospod Tenok je spraševal, ali so te sankcije prave sankcije. Lahko samo ponovim to, kar sem že dejal. Pristop znanih ministrov in šefov vlad in držav je takšen, da je to pač začetek sankcij ki gredo po nekakšni gradaciji. Ne želimo iti v neko negativno spiralo eh, za Rusijo, želimo poslati jasen signal, če je potrebno tudi močnejši signal. Tudi tretjo fazo so šefi vlad in držav že izpostavili, ko so govorili o dodatnih danosežnih posledicah za medsebojne odnose na širokem naboru gospodarskih eh, območij med EU eh, e državami članicami in Rusko federacijo. Ali ima ruska intervencija učinek poenotanja Ukrajine. Dejstvo je, da je učinek destabilizacije zelo močan v tem trenutku. Dejstvo pa je, da če bo po tem procesu smatrano, da je Krim zapustil Ukrajino, to lahko samo še okrepi tako imenovane proevropske, prozahodne sile v Ukrajini. In imamo tudi situacijo, v kateri pravite, da so ZDA bistveno uh, bolj odločne. Morda je to za njih enostavnejše, kajti ZDA imajo bistveno manj uh, tesne gospodarske uh, stike z Rusijo in z Ukrajino. Mi moramo zato obrati bolj diferenciran pristop. Politično sporočilo pa je pa ponoma enako, saj gre za kršitev ozemljske celovitosti in soverenosti Ukrajine. Gospa Kromberg je dejala, da moramo bolj daljnosežno gledati na stvari, tudi upoštevati, kako Rusija percipira naše politike. To je pomembno, to je meni tudi gospod Kazije. Čeprav smo prepričani v pravičnost naše politike, je dejstvo, da moramo z našimi ruskimi kolegi še naprej sodelovati, kajti oni razumejo to politiko kot upirjeno proti Rusiji. Prepričani smo, ne le iz političnega stališča, ampak tudi iz ekonomskega stališča, da na koncu vsi lahko le predobimo s takšno politiko. Dejstvo pa je, da je pristop dinamičen, dejstvo je, da smo prepričani v moč zasebnega sektorja, ki lahko izkoristi to, kar ponuja drugačen okvir in gre tudi za razpršen pristop, gre za pretekle zaveze, za pretekle pristope, eh, kjer pa stvari nekateri razumejo kot situacijo, v kateri lahko le izgubimo, ne pa pridobimo. In eh, to pomeni, da je zaupanje v zasebne pobude v tej fazi vsaj dokaj omejeno. Gospod Voljenič je zastavil zelo natančno vprašanje, namreč ali bi ukrajinski državljani tudi lahko imeli korist od predvidimskega režima, če bodo živeli še naprej v Krimu. Enako velja tudi za državljane Moldove, ki imajo moldovski potni list za biometričnimi podatki, bodo imeli možnost eh, koriščenja predvidimskega režima. Enako velja za ukrajinske državljane, ne glede na to, kje živijo in pod pogojem, da imajo omenjeni potni list. In to seveda je neodvisno od tega, kakšen jezik takšna oseba govori. Toliko na kratko nekaj konkretnih odgovorov na konkretna vprašanja. Hvala lepa. E, politični realizem je moč. Moč se izvaja bodi si s tanki ali pa z nekakšno privlačnostjo, kot ste dejali, ampak obenem obstaja razlika, kako e, imeti korist od e, sile privlačnosti Evropske unije, če ti po ulicah vozijo tanki na sprotne strani. In tu je ta subtilna razlika med obema vrstama moči. In naše razmišljanje o vstopu v NATO in EU, kajti to je bilo v svežnju, je bilo takšno, da so geopolitična razmišljanja igrala pomembno vlogo. Ne le privlačnost evropskih vrednot, ampak tudi to vrstni premislek. Tako da na tem polju se gibamo. Gospod Balaš, izvolite. Ja, kar nekaj vprašanj je že dobilo odgovor naj začnem s tem, kar ste omenili vi, gospod predsedujoči. Namreč eh, mehka moč ali trda moč, kot vemo, je Evropska unija zavezana politiki mehke roke z vidika eh, ekonomskega realizma, pa tudi z vidika privlačnosti kot eh, ekonomskega in socialnega modela. katerega del si države želijo biti ali pač ne. Evropska unija ne potrebuje politike, kakršni sledi Rusija v zadnjem času, da si pridobiva člane v carinski uniji. Če kaj ima Evropa težavo s tem, da ne ustvarja prevelikih pričakovanj pri številnih partnerjih. In to je tisto, tisto temeljna razlika. Zelo pomembno, po mojem mnenju, je, da če smo že na polju ekonomske eh, moči, Evropska unija lahko ponuja privlačno ekonomsko prihodnost za te države. Torej posodobitev, modernizacija, konkurenčnost, tudi naprem vse močnejši konkurenci iz hitro rastočih gospodarstev. In če pogledamo, kaj se dogaja z ruskim gospodarstvom, mislim, da vedno manj lahko trdimo, da gre za eh, hitro rastoče dinamično gospodarstvo, kar je mm, že tako dovolj slabo samo po sebi za Ruse, pa tudi za partnerice na vzhodu in to je tudi razlog, zakaj. so zainteresirane za tesnejše odnose z EU. Drugo, to, kar je omenila gospa Ljubčeva, namreč ali je Evropska unija naredila napako, ko je vzhodno partnerstvo gradila naprej. Ja, torej, ali to bila napaka z ruskega vidika. Kot rečeno, mi smo vse do nedavna ponujali roko Rusom in tudi možnost pogovora, do nedavna tudi ni bilo tega interesa. Dejstvo pa je, da bi Rusija bila zelo zainteresirana za tako imenovani trilateralni dialog v smislu, da bi se, naprimer, Ukrajina, Rusija in EU eh, pogovarjali. Ampak eh, Rusi, mi menimo, da to ni pravi način pogovora med sovrenimi državami in po našem mnenju je Ukrajina država, ki ne potrebuje Eh, nekoga, da jo drži za roko. Mislim, da se moramo mi pogajati bilateralno z Ukrajino. Mi smo pripravljeni pogovoriti se z Rusijo, če menijo, da so njihovi interesi prizadeti, ampak eh, da bi morali priznavati kakršnikoli posebnih pravic Rusiji za države, ki jih eh, nekako paternalistično dojmuje kot bližnja tujina. Zdaj, glede na trenutne težke razmere v treh eh, vzhodih partnericah za Ukrajino bomo uveljavili ukrepe. Enostransko bomo začeli izvajati prostotrgovinski sporazum že v prihodnjih tednih. Upam, da če nam bo uspelo držati se teh zelo strogih rokov, če bo sporazum lahko stopil v veljavo v celoti dejstvo pa je, da bomo že naprej odprli evropski trg in to je nekaj, kar je Evropska komisija že predlagala tako parlamentu kot eh, svetu. Prav tako bomo ponudili pomoč pri harmonizaciji zakonodaje in tu se ne strinjam s tistimi, ki menijo, da je to nerealno eh, preveliko breme za te države. Preprosta resnica je ta, da če nek proizvod ne izpolnjuje evropskih eh, zdravstvenih, sanitarnih, tehničnih eh, standardov, ne more vstopiti na naš trg. Prosto trgovinski sporazum gor ali dol. Tako da dejstvo je, da imamo za te države zelo širokogrudne programe tehnične pomoči, zato da bodo te države čimprej izpolnile te pogoje, da bodo lahko tudi uporabljale carinske preferencijale, ki jih eh, Evropska unija ponuja tem državam in da bodo zato lahko tudi lažje pristopile k takšnemu sistemu. Prav tako smo podobne enostranske ukrepe uvedli za Moldovo. Moldova ima celo tako imenovane avtonomne eh, trgovinske preferencijale, no in eh, tudi Gruzija je deležna takšnih enostranskih preferencijalov v okviru sistema GSP. Gre namreč za posebne preferencijale za države, kot eh, je Moldova, s čimer pač enostransko odpiramo evropski trg. Hvala lepa. No, mislim, da vse to kaže na fleksibilnost, ki mislim, da jo vsekakor moramo izkazovati, če želimo prilagoditi svoj instrumentari razmeram, ki se porajajo. Torej, če zaključim vsekakor pozdravljam to priložnost za izmenjavo mnen. V zaključek pa bi kolegu iz odbora Inta še predal besedo za par sklepnih eh, besed. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eno stvar bi samo povedal. Danes smo prišli do določenih sklepov, ampak eh, ena stvar je gotova. Paziti moramo, da ne bomo prepozni s svojimi predlogi in priporočili, kajti to, kar se je zgodilo v Ukrajini in eh, na Krimu, kaže, da bi morali določene stvari predvideti vnaprej, ne pa, da stvari ugotavljamo šele potem, ko Rusi svoje že postorijo, tako da karkoli se je že zgodilo, se ne sme zgoditi ponovno. Hvala še enkrat za vašo prisotnost in za to priložnost. Hvala lepa. spoštovani kolegi tisti ki ne sodelujete v nadaljevanju sestanka da mirno zapustite dvorano da lahko mi nadaljujemo z razpravo kajti kar nekaj točk imamo še na dnevnem redu Torej, zdaj gremo na naslednjo točko na dnevnem redu, priporočila svetu o pogajanjih glede strateškega eh, sporazuma EU-Japonska. Gospod Peterle, dobi besedo, izvolite. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Jaz sem vesel, da smo prišli do te faze, ko smo uredili naš odnos do tega pomembnega sporazuma in bi se rad zahvalil poročevalcem v senci za dopolnila in pripravljenost za kompromise in tudi za odprtost do novih dejstev. E, odprt sem bil za vsa dopolnila, ki so se mi zdela v skladu z značajem in namenom poročila in večinom tudi e, sprejel. Eh, to pomeni, da sem podprl tista dopolnila, ki precizirajo ali krepijo vsebino poročila in so jasen političen napotek pogajalcem za nadaljne delo. Nasprotoval pa sem dopolnilom, ki bi lahko kljub širokemu sklicevanju na pretekle odločitve in politične dokumente dale poročilu nepotreben značaj ukvarjanja s preteklostjo ali domnevanja, kaj bi se v zvezi z njo lahko zgodilo. Namen tega poročila ni ukvarjanje s preteklostjo niti resolucijski odnos do aktualnih vprašanj, ampak podpora pogajalskemu procesu, ki naj čimprej rezultira v resnično dolgoročno naravnan sporazum o strateškem partnerstvu, ki ga potrebujemo. Ključne besede pri tem so mir, stabilnost in sodelovanje. Vesel sem, da poročilo krepi ambicijo po takem sporazumu, tudi s predlogi za določitev novih področij sodelovanja kot je razvidno iz amandmajev. vesel sem da je v kontekstu take filozofije poročila nedavno prišlo tudi do pomembne javne izjave japonskega premijeja abeja glede kontinuitete odnosa do vprašanja ki ga poznamo kot comfort women izjava je bila naklonjeno in kot olajšanje sprejeta v južni koreji zato menim da v poročilu ni potrebna posebna referenca v zvezi s tem ne v bilateralnem ne v regionalnem kontekstu torej v tem smislu se mi zdi odveč najavljeni eh, ustni amandma glede zgodovinskega revizionizma. Eh, v skladu s tem predlagam dva kompromisna oziroma smo se dogovorili za dva kompromisna amandmaja prvi pomeni geografsko precizacijo drugi pa politično precizacijo. Eh, mislim da ni treba ponovno eh, razlagati ker sem to storil že v prejšnji priliki eh, o našem odnosu do tako imenovanega vprašanja linkića mi dajemo priporočilo da v da pogajalci najdejo formulacijo ki bo na najustreznejši in obojestransko sprejemljiv način povedala kaj delimo in kako nas to zavezuje in kako zgleda na to temo tudi pogojevanje. E, to bi bilo vse, gospod predsednik, rekli ste, da smo v, v stiski s časom in jaz e, ne bom imel več časa za moje uvodne razlage. Hvala za pozornost in hvala za sodelovanje. Well, hvala lepa. Zdaj pa sem v zelo neugodnem položaju, ker sem tudi poročevalec v senci in nikogar drugega tu ni iz moje skupine, tako da upam, da boste razumeli, da moram zdaj prevzeti to vlogo in eh, moram povedati, da se strinjam. Del problema na tem področju je, da vse strani skušajo reinterpretirati preteklost. In s tem, ko gledamo v prihodnost, mislim, da imamo priložnost, da eh, s prstom pokažemo na pravo usmeritev na tem področju, tako da tu podpiram eh, vaš predlog. S tem zaključujem besedo pa dajem gospodu Biti Koferju. Uh, hvala, gospod eh, predsedujoči, hvala, gospod Peter Le. Imeli smo številne pogovore in res ste skušali vključiti Eh, vse ideje, ki so prišle tudi z naše strani. Nismo se vedno strinjali, to je res, ampak eh, zato želim povdariti še nekaj točk, ki nas še posebej skrbijo in zanimajo. Najprej prvi predlog spremembe, ta uh, zadeva Comfort Women. Uh, tekom našega pogovora sem imel vtis, da bi lahko različne skupine ta predlog spremembe podprle. Zdaj sem slišal od vas, gospod Petrle in od vas, gospod eh, predsedujoči, da se je eh, situacija spremenila zaradi izjave japonskega premijeja. Sam si bom zadevo ogledal. V tem trenutku zato še ne morem. Um, povedati dokončno, kaj o tem mislim. Nimam enakih zaključkov kot vi. Še vedno mislimo, da je ta tema tako občutljiva uh, in uh, da bi jo Evropski parlament moral omeniti. Potem peti predlog spremembe. Upam, da boste še vedno podprli idejo, eh, ko gre za povečanje obsega sodelovanja in sicer prek Eh, samo omenjanja eh, mirne uporabe jedrskega orožja. To je treba preseči. Ta stavek v tem kontekstu eh, bi lahko razumeli narobe, morda preveč enostransko. Morda bi lahko tukaj obseg uporabe malo spremenili. Pa še 30. predlog spremembe. Tukaj se povdarja nekaj, kar skrbi obe strani. Sicer gre za eh, celovit eh, skupen odziv na podnebne spremembe. Kolege, prosim, da eh, podprejo to dopolnilo. Razen tega želim zelo nakratko omeniti samo še drugi ustni predlog spremembe oziroma prvi uh, uh, ustni predlog in pa uh, četrtega k devetnajstemu in uh, deseti predlog k petindvajsetemu. Tukaj smo želeli spremeniti uh, uh, samo beseditev, tako da bi kolegi lažje sprejeli uh, naš pogled na stvari. Hvala, gospod Petrle. Hvala, gospod predsednik. E, torej nisem posebej omenjal amandmajev glede katerih smo e, dosegli soglasje se pravi ko je šlo za posebne omembe tudi ko je šlo za fukušimo ali za vprašanje jedrske energije e, kjer smo potem poudarili oziroma izpostavili miroljubno uporabo jedrske energije upam da bomo prišli skupaj tudi glede glede tistega amandmaja kjer smo si še različni glede na nova dejstva. Hvala, vidim, da bi gospod Salafrank rad nekaj eh, dodal. Hvala zelo na kratko. Eh, želim podpreti delo poročevalca eh, gospoda Petrleta. Želim izraziti to podporo v imenu Evropske ljudske stranke. To poročilo Eh, mora gledati v prihodnost. Prepričani smo o tem in Japonska mora postati konstruktiven in pozitiven partner Evropske unije. Zato moramo iskati eh, formule in načine, kako podpreti ta odnos. Eh, Evropska unija se zdaj odpira tudi na drugih področjih, naprimer, ko gre za sosedsko politiko na vzhodu, na jugu in tako naprej. Mm, skoraj smo zaključili pogajanje s Kanado, potem z Avstralijo in Novo Zelandijo. E, poleg tega se pogajanja odvijajo še z Merkosurjem in zato je zelo pomembno v najboljših možnih pogojih za Evropsko unijo in Japonsko zaključiti ta e, sporazum z Japonsko. Za Evropsko unijo e, je. Eh, poudarjanje demokratične klauzule je eh, tudi zelo pomembno. Eh, Evropski parlament ima zavezo spoštovanju človekovih pravic. Japonska to razume. Mislim pa, da moramo najti pravi način, kako bomo te ovire presegli, tako da bomo zvesti našemu prepričanju in pa različnim sporazumom, ki so bili že doseženi mislim, da lahko vedno najdemo pot za preseganje teh ovir. Naj povem, da moja politična skupina podpira odlično delo, ki ga je opravil kolega Petrle in upamo, da bo to poročilo eh, dobilo eh, veliko podporo v okviru tega našega odbora. Hvala. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko na eh, dnevnem eh, redu in sicer gre za priporočila sveta oziroma svetu glede Generalne skupščine Združenih narodov. Gospa Nejc tukaj zastopa poročevalca. Izvolite. Hvala. Kolega Lambsdorff je pripravil to resolucijo pogovarjal se je s številnimi kolegi, s poslanci in poročevalci v senci drugih skupin. Želeli so najti dogovor v številnih eh, predlogih, eh, predvsem kompromisnih predlogih. Te predloge ste zdaj dobili. Prisluhnila bom eh, vsemu, kar imajo kolegi povedati v odzivu na te predloge. Rada bi, ba, bi vas pa upozorila še na naslednje. In sicer eh, dva ali tri eh, ustne predloge sprememb bi rada poudarila. Gospod Lambsdorf jih želi vložiti pri 15. Eh, predlogu sprememb kolege Šulca. Imamo tak ustni predlog in sicer želimo besedo females nadomestiti z women, ki je vsekakor bolj elegantna. Potem predlog spremembe 22 ima tudi usni predlog spremembe. E, tukaj je predlog, da se e, vsebina točke A združi e, z tem, kar predlaga poročevalec. Točka A, da se spodbuja izvajanje deklaracije o oziroma z sestanka o vladavini prava 24. Eh, septembra 2012. Treba je raziskati, eh, do katere mere lahko vladavino prava povežemo z razmišljanji o eh, razvojnih ciljih tisočletja v obdobju po letu 2015. To je torej ta ustni predlog spremembe, ki razlaga izvorno besedilo v točki A. Imamo pa tudi predlog, da se dopolni 52. amandma kolege Stirja eh, in se to poveže s točko Q. Pa še 65. predlog spremembe kolegice Muniz eh, naj bi dopolnili. Morda eh, se bo kdo od kolegov odzval eh, na to. Eh, z veseljem bom vsem prisluhnila. Sicer pa bomo o besedilu glasovali, kot je predlagano tukaj, z vsemi kompromisi in usnimi predlogi ter drugimi predlogi sprememb, ki so bili podani. Hvala. Hvala, gospod Sala Franka. Hvala, predsedujoči. Hvala, gospa Nejc, za predstavitev v imenu gospoda Lamzorfa. Sam uh, predstavljam kolego Preda, ki je poročevalec v senci naše skupine. Uh, gospod Preda se zahvaljuje za sodelovanje z gospodom Lambsdorfom. Uh, eh, zahvaljuje se tudi za pripravljenost uh, na uh, sodelovanje pri iskanju kompromisov. Gospod Preda meni, da obstaja veliko soglasje. Uh, ko gre za pogajanja med različnimi političnimi skupinami, da se vzpostavijo prednostne naloge pred Generalno skupščino Združenih narodov. V tem kontekstu meni, eh, da eh, bo eh, iz tega opredeljevanja prednostnih nalog prišlo do priporočil glede točk, ki nas resnično zanimajo. Kolega me je prosil tudi naj vam eh, podam njegove razmisleke o določenih specifičnih točkah. Eh, rekel je, da je po njegovem mnenju ključno zagotoviti sledenje priporočilom, ki so eh, bila že podana na sestanku vladavini prava. Misli, da je pomembno poudariti doseganje teh eh, ciljev in pa vloge posameznih regionalnih organizacij, eh, kot eh, so pokazale krize v Maliju in Centralnoafriški republiki. Želi povdariti tudi določene vidike povezane z preventivo in pa odgovornostjo. Glede odnosa med EU in Združenimi narodi, poročevalec v senci naše skupine, ustraja eh, pri tem, da je treba upoštevati eh, eh, srednji in dolgi rok. Treba je zagotoviti prestrukturiranje varnostnega sveta Združenih narodov. Evropska unija bi morala govoriti z enim glasom, mora pa imeti v tem razširjenem varnostnem svetu en sedež. Zato prosi, da se podpre 55. predlog spremembe gospoda Miljana Mona potem razvoj, agenda za razvoj po letu 2015, o tem ste govorili, gospa eh, Nejc. V tem v zvezi je eh, kolega Preda podal določene predloge sprememb. Evropska unija bi morala delovati eh, v enotnem okvirju za doseganje ciljev po letu 2015. Kriteriji morajo biti jasni, možni problemi bi se morali jasno opredeliti, predvsem ko gre za trajnostni razvoj potem še financiranje agende za razvoj po letu 2015. Po mnenju kolege Preda, eh, stališče, ki se izraža v odstavku P eh, te resolucije, lahko daje vtis, da Evropska unija, eh, da je nekako zadržana pri tem. V resnici pa zaključki sveta decembra 2013 kažejo, da je Evropska unija zelo pripravljena, eh, da se zaveže tej agendi za razvoj, ne da bi eh, postavljala kakšne pogoje. Eh, želim zaključiti. Stališče gospoda Prede je naslednje. Poročevalca prosi, da podpre predlog spremembe 49. Namreč da Evropska unija podpira agendo za razvoj po letu 2015. Hvala. Spet eh, moram eh, sam spregovoriti v imenu kolegice Marije Muniz, eh, ki je poročevalka v senci moje skupine. Podal bom nekaj sporočil, veliko predlogov spremembi je vložila moja skupina. Eh, vendar pa eh, naša skupina podpira tudi vse predloge sprememb eh, glede pravic žensk, to sta 42. in 43. predlog spremembe, pa tudi 44. Pravice žensk mora biti v središču vseh dejavnosti Združenih narodov. Naša skupina podpira. Eh, tudi vsa prizadevanja za opredelitev podnebnih eh, beguncev. Potem Sirija, naša skupina podpira neodvisno mednarodno komisijo, ki naj bi raziskala vse konflikte proti človekovim pravicam, odkar je izbruhnil eh, konflikt. Pričakujemo pa tudi, da bodo odgovorni za to odgovarjali. Gospod Nejc, bom zdaj prosil za zaključek. Hvala. Zahvaljujem se kolegom za njihove komentarje in pripombe. Kolega Preda je podal izrecno željo glede predloga sprememb 49. Sporočevalcem moram preveriti, kakšno je njegovo mnenje v zvezi s tem. Ne moram kar tukaj povedati, ali se poročevalec strinja ali ne. Vsem uh, Govorcem pa se zahvaljujem za prispevke in upam, da bo glasovanje jutri pozitivno. Da, upamo, da bo. Zdaj pa eh, prehajamo na naslednjo točko. Tukaj gre za priporočilo svetu, komisiji in eh, Evropski službi za zunanje delovanje glede strategije EU do Irana. Kolegice Muniz ni tukaj, zato moramo to temo preložiti na enega naslednjih sestankov. Glasovati bomo morali brez razprave. Poročevalke danes žal ni tukaj. Gospa Šake, vi ste poročevalka v senci, uh, tako da lahko dobite besedo. Gospod Salafranka, je pred mano ali ne? Kar vi začnite. Uh, samo postopkovno vprašanje. če poročevalca ni tukaj in se dnevni red spremeni, eh, bi morali mi to izvedeti prej. Sama sem se sestanka udeležila predvsem zato. Eh, to je eh, zelo pomembno za nas. Mi imamo tudi druge stvari v svojih programih in rekla bi, da bi morali take stvari izvedeti prej, ne takrat, ko pridemo do te točke na dnevnem redu. Da, prav imate, ampak moramo se prilagoditi realnosti in taka je pač dejanska uh, situacija. Gospod Salafranka. Hvala, gospa Šake ima povsem prav. Eh, želim povedati tudi to, da se mi ne zdi primerno postopanje, da se moramo pripraviti eh, na glasovanje jutri brez ustrezne razprave uh, sam zastopam tukaj poročavca v senci naše skupine, uh, podal mi je svoje stališče, tukaj so tudi predstavniki drugih političnih skupin in mislim, da ni ustrezno, da uh, imamo jutri glasovanje brez razprave. Sam želim imeti razpravo in želim, da, bo, da bi to organizirali. Žal mi je, da poročevalke ni in da ni nikogar povlastila, da bi uh, govoril v njenem imenu. Če se vi, gospod predsedujoči, odločite, da razprave ne bo in da bomo jutri glasovali, potem uh, eh, moramo obžalovati, da do tega prihaja. Gospa Šake uh, je pripravila svoje stališče, uh, politične skupine so poslale svoje predstavnike. In na dnevnem redu je ta tema, zato mi tako postopanje ni všeč prosim vas, eh, da imamo zdaj razpravo, če želite, da glasujemo jutri, sicer pa bi morali glasovanje preložiti. Eh, pričakujem, da poteka razprava, če je neka točka predvidena za eh, glasovanje. Kolikor vem, so se poročevalci v senci sestali v zvezi s tem poročilom. Vem, da obstaja določena stopna soglasja. Torej, politično gledano smo pokrili eh, del eh, tega področja. Lahko imamo razpravo tudi brez poročevalke, lahko poveste svoje stališče, lahko pove svoje stališče tudi gospa Šake in drugi. Potem pa bomo to eh, predali poročevalki, povedali bomo, kakšna so vaša stališča in to je edini način, kako lahko zdaj posobamo, kajti sicer tega poročila ne bomo mogli sprejeti tekom tega mandata. Mm, ne gre za to, da je naša skupina pripravila poročilo, ampak eh, je tema sama tako pomembna. Eh, pri Iranu smo priča delikatni situaciji. Kompromis pri vsem skupaj je lahko tak, da imamo zdaj razpravo brez poročevalke. Gospod Salafranka. Sam sem tudi to povedal izhajati moramo iz stališča, da eh, tukaj eh, delujemo v demokratičnem organu, kakršen je ta odbor. Dobro, da imamo zdaj eh, zasedanje, dobro, da so prišli poročevalci v senci, ne moramo pa kar odpovedati razprave. Če bomo tako postopali pri vsakem poročilu, potem bi. Eh, imeli eh, veliko mandela, vse bi zreducirali samo na soglasje poročevalcev v senci. Če želite, da glasujemo jutri o tem poročilu, potem moramo imeti razpravo, da bodo člani tega odbora lahko izrazili svoje stališče. Mislim, da tako predlagate tudi vi. Točno tako. E, mislim, da lahko začnemo z razpravo. Gospod Vidal Quadras. Yeah. Ja morale se point over. Okay. Poročevalci v senci bodo prvi na vrsti. Gospa Kromberg, eh, vi ste poročevalka v senci. Izvolite besedo. Thank you, Chair, and I'm, I'm glad we have this debate. First... Hvala, vesela sem, da imamo to razpravo. Moja skupina pozdravlja eh, to poročilo, prišlo je v pravem času, pogajanja potekajo in gospa Ashton je pred kratkim obiskala Iran. Uh, Pomembno je, da poročilo ne upošteva oziroma ne vključuje nečesa, kar bi otežilo potek pogajanj. Gospodu Rohanju moramo dati dovolj manjvrskega prostora, da bo možen končni dogovor. Ne smemo eh, zahtevati neke dokončne prekinitve z obogatenjem urana ampak eh, se moramo pogajati, treba je eh, povečati in poglobiti odnose z Iranom. Tukaj govorimo o strategiji odnosov med EU in Iranom. In eh, to tudi za čas po končnem sporazumu. Evropska unija mora biti prisotna v Iranu, veliko trgovinskih delegacij že poteka, imamo tudi kulturne in druge izmenjave, te moramo še okrepiti, da bomo bolje razumeli drug drugega. Razumeti moramo, kako si običajni državljani predstavljajo sodelovanje z Evropo. Zato je pomembno odpreti delegacijo v Iranu in to moramo narediti kar najhitreje. Sama sem prosila eh, predsednika odbora za zunanje zadeve v katerem prosim, da se takšna delegacija odpre čim prej in da se ji da na voljo tudi ustrezna sredstva. Še ena stvar, ki jo želim povdariti, poročilo je dobro, ampak ne eh, loteva se podrobno eh, človekovih pravic, eh, predvsem, ko gre za tiste, ki so jim bile pravice kršene. Dialog o tem moramo začeti. In uh, novelo nagrajenec je uh, že omenil določene korake, ki bi jih lahko naredili v tej smeri. Eh, podpiramo torej, različne izmenjave in dialog z Iranom. To je ključnega pomena v našem odnosu do te države. Hvala. Hvala, Franka. Hvala. Gospoda Salafranko zdaj vabim, da prevzame besedo. Hvala poročevalec v senci naše skupine ne more biti z nami. Eh, kajti v kontekstu volitev ima določene obveznosti. Sam želim eh, povedati samo naslednje. Eh, predlogi sprememb ELS gredo v smeri določene odprtosti EU do Irana, vendar pa moramo ustrajati pri spoštovanju človekovih pravic. Poročevalec v senci moje skupine je uh, želel uh, uh, tudi izraziti podporo do določenih drugih predlogov sprememb, ker poročevalke uh, tukaj ni, uh, nima smisla, da bi posamezno omenjal določene predloge sprememb. Zato bom s tem zaključil. Hvala. Well, thank you very much. Uh, Mrs. Shaker. Najlepša hvala. Gospa Shaker, izvolite. Thank you very much. Um... Hvala lepa. Kljub temu, da sem predvsej razočarana nad potekom dogodkom, naj povem, da moramo jutri o tem glasovati. Pomembno je, da to storimo še znotraj tega mandata. Zato bom cenila tudi vaš prispevek k temu Moj predlog spremembe glede priporočil za svet, ko gre za strategijo EU-Iran ali pa odnose z Iranom. Tukaj smo se naslonili tudi na obisk Evropskega parlamenta prejšnjega decembra. Pogledali smo si možnosti, ki jih imamo na voljo, če bo do tega prišlo. Torej izven okvirov le tehničnih eh, jedrskih pogajanj, pri katerih nobena izmed držav članic Evropske unije ni nekakšen pomemben akter. Seveda so človekove pravice tudi visoko na prioritetnem seznamu. Sam sem želela podarjati pravice žensk, pravice do svobodnega izražanja v medijih, spletno ali nespletno, potem tudi vlogo pravosodja. Želela sem podarjati tudi dejstvo, da osumljene osebe veliko krat nimajo dostopa do pravne zaščite in sodbe se izvajajo hitro za najhujšimi rezultati kot je naprimer smrtna obsodba. Prav tako smo si ogledali situacijo v Afganistanu. Kaj ne bi se zgodilo po letošnjem letu? Pretok drog in nezakonito trgovanje z drogami, ki prihajajo preko Afganistana, preko Irana in drugih držav v Evropsko unijo, to je vprašanje, o katerem se pogovarjamo. Ugotoviti pa moramo, ali tukaj obstaja kakšna priložnost, da poiščemo nove kanale za sodelovanje. Seveda pod jasnimi predpogoji, da ne bi smeli opredeliti kakršnih koli osumljencev in jih na to tudi prijeti, če gre tukaj za grožno smrtne kazni. V memorandumu o soglasju mora biti jasno, da če sodelujemo z iranskimi organi, ne more priti do tovrstnih dogodkov ali posledic. Obenem moramo prevzeti tudi deljeno odgovornost za to, kaj se bo zgodilo potem, ko bodo zahodne čete zapustile Afganistan. Zavedati se moramo tega, da ima Iran tudi na milijone afganskih beguncev v svojih mejah, ki pa so seveda ranljiva skupina. Številno vprašanja, naprimer izmenjave med študenti, pa tudi izmenjave kulturnih organizacij, pa nekatera druga vprašanja. Ta vprašanja najbolje obravnavamo tudi z predstavnšom Evropske unije na terenu, na mestu samem, O tem so govorili tudi predstavniki držav članic, ki opravljajo pomembno delo tam. Skupni trud lahko več prispeva k tej situaciji, kot pa nekakšna razpršena dejavnost. To so številno vprašanje, na katera sem opozorila. Mislim, da gre tukaj za okno priložnosti, skozi katero smo že ogledali določene rezultate, do katerih naj bi prišlo po jedrskem dogovoru. Ne smemo biti naivni pri tem. Nekaj, kar je bilo zelo pomembno in bilo tudi zelo težano za Evropsko unijo, je bilo vezano tudi na vojno v Siriji. O tem so se pogovarjali tudi z iranskimi organi. Razprave so bile težave. To se mora končati čim prej še posebej za te milijone ljudi, ki so ogroženi, ženske in otroci, predvsem Iran, ima zelo škodljivo vlogo pravzaprav v smislu pomoči teroristične organizacije kot je Hezbola, ki nadaljuje s to vojno. Razprave o koncu terorizma v tej regiji so možne, o tem bi se lahko pogovarjali tudi med naslednjimi srečanji z Iranci. To je torej nekakšen pregled predlogov sprememb, ki smo jih uložili in upam, da bomo lahko oblikovali skupno stališče in skupno vizijo glede tega, kako naj Iran in Evropska unija sodelujeta v prihodnje, kakšna naj bo strategija Evropske unije. Biti moramo zelo realistični, pa tudi pragmatični, ko gre za obravnavo vprašanj, kjer lahko dosežemo določen napredek. Torej, človekove pravice, vojna v Siriji in pa trgovina z drugami ter situacija beguncev. No, mislim, da bi se morali na to osredotočiti in upam, da bo tudi glasovanje jutri to odražalo. Najlepša hvala, gospod Tenak. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Čisto na kratko, moja politična skupina eh, ni tako neposredna glede odnosov z Iranom. So še zgodni časi, Rohani se mora izkazati kot eh, dejanski nosilec dobrih novic, ki se tudi želi pogova, pogajati v dobri veri, nekoliko zgodaj je še. Seveda je ženevski sporazum dober, vsaj načeloma. Bomo pa videli, če bo to dejansko pripeljalo tudi do dejanskega omejevanja njihovega jedrskega programa. Zaenkrat o tem ne moremo razsojati. Prav tako imamo določene pridržke glede vključevanja Irana kot polnopravnega partnerja v pogajanjih o Siriji. Mislim, da bi s tem preveč legitimizirali njihovo ulogo v tej tragični državljanski vojni. Prav tako imamo določene pomisleke glede tega, ali je to dobro sporočilo za delegacijo v Tehranu. Mislim, da obstaja nekakšna alternativa, da bi se sestali diplomati in pa predstavniki Evropske službe za zunanje delovanje, naprimer. Za misel o toj delegaciji pa se mi zdi nekoliko nenavadna. Mislim, da bi Iranu s tem želeli povedati, da jih sprejemamo kljub njihovi grozoviti situaciji na področju človekovih pravic. Še vedno torej izključujejo iz obsega človekovih pravic mladoletne, še vedno diskriminirajo na osnovi spolne usmerjenosti, veroizpovedi in tako dalje. Imamo torej pridržke glede tega poročila. Najlepša hvala, gospod Vidal. That, um, caution, caution be... Najlepša hvala. Mislim, da bi moralo biti temeljno načelo pri oblikovanju priporočil pazljivost, vsako gre za strategijo Evropske unije do Irana. Res imamo ženevski sporozum, tega smo dobili novembra 2013, to gre za izjemen dosežek, vendar pa, kot je to navedeno v številnih predlogih sprememb, ki sem jih vložil jaz, pa tudi nekateri drugi kolegi iz moje politične skupine, ne smemo pozabiti na to, da država še vedno krši številne rezolucije Varnostnega sveta Združenih narodov. Obenem pa krši tudi obveznosti iz sporozuma o neširjenju jedrskega orožja. Ne smemo govoriti toliko o odpravljanju omejitev, upati moramo, da bo začasni dogovor pripeljal do končnega, celovitega, smiselnega sporozuma. Iran je morda res izpustil določene zapornike vesti septembra lani, vendar pa si zaradi tega ne smemo zatiskati oči pred vse splošnimi smrtnimi kaznimi, pa tudi mučenju, ki je usmerjeno na manjšine in pa politične aktiviste vedno manj usmrtitev naj bi bilo od tega, ko je prevzel oblast zmerni ruhani. V prvih dveh tednih letošnjega leta pa je kar 40 smrtnih žrtov bilo zaradi usmrtitev. Iran torej mora omogočiti vizum posebnega poročevalca Združenih narodov in to je nekaj, kar je bistveno za nas sestal sem se tudi za nagrajenko, Nobelovo nagrajenko v svojem uradu in ta si je res želela, da pri tem ustrajamo. Če posebni poročevalec Združenih narodov za človekove pravice nima pravice, da vstopi v to državo, da dela na terenu, o čem potem sploh govorimo? V kompromisnem predlogu sprememb je navedeno, da moramo podpreti delo posebnega poročevalca. Vendar pa je ta formulacija preveč ohlapna. Povedati moramo naslednje. Zahtevamo strani iranskega sistema, da posebnemu poročevalcu izda vizum, s katerim lahko obišče Iran in pa na mestu samem izvede preiskave glede spoštovanja človekovih pravic. Če tega ne bomo storili, ne bomo dosegli ničesar pa še zadnja pripomba. Ta predlog, da ne bi Iran dobil mesto pri omizju, ko gre za razpravo o krizi v Siriji, očitno ne odraža tega, da problemi ne more biti del rešitve. Še naprej moramo obsojati aktivno udeležbo Irana v Asadovem režimu in pa podporo Irana v Asadovem režimu in karkoli drugega kot pazljivo ravnanje, v tem primeru bi bilo nespametno. Imamo začasen dogovor, ki je trenutno v veljavi in ugotoviti še moramo, ali je Iran sposoben upoštevati in spoštovati določbe ter narediti nekaj korakov proti boljši preglednosti in pa sodelovanju. Sir Robert, ne, nimam pravih informacij. No, zdaj bi želel povedati še nekaj sam, ker sem dobil nekaj napotkov strani kolegice Marije. To vam bom kar prebral. Tri glavne točke. Prvič, naša skupina bo glasovala proti predlogu spremembe 73. Gre torej za delegacijo Evropske unije v Tehranu. Prav tako mislim, da je prišlo do določenih nestrinjanj v nekaterih političnih skupinah glede tega. No, priporočila naj bi posredovali Mariji. Potem pa drugi predlog spremembe, 156. Gre za pokojevanje medparlamentarnega obiska v Iranu, ko gre za srečanje z predstavniki civilne družbe. Obenem seveda priznavamo to, da se morajo delegati srečati s temi predstavniki, pogojevanje teh obiskov se zdi nekonstruktivno strani avtorice tega poročila. Potem pa še predloga spremembe 20 in 22 ELS-a. Omenjanje resoluciji Sveta Združenih narodov ni koristno, saj se člani istega varnostnega sveta zdaj pogovarjajo o Iranu in nekako odstopajo od določb v tej resoluciji. Tukaj gre za nekakšno razliko med besedami in dejanjem. Te tri točke je Marija še posebej izpostavila. Jutri bomo o tem glasovali, potem pa bo zadeva razrešena. Najlepša hvala. Zdaj pa nadaljujemo z naslednjim poročilom oziroma priporočilom, gre za poročilo gospe Ojuland. No, prevzel bo kolega, gre za primer Sergeja Magnitskega in sicer določitev skupnih vizumskih omejitev za ruske uradnike. Kmalo bomo imeli težavo o tem, na, os, na kateri osnovi naj zavrnemo vizume, ali gre tukaj dejansko za krim ali gre za magnitskega, na koga je to vezano. No, takšna je situacija. Gospod Vacan, najlepša hvala. Moja kolegica Krizina Ojland obžaluje, da danes ne more biti z nami, vendar pa je govorila s porčevalci v Senci prejšnji teden v Štrasburu in mislim, da smo dobili priporočilo, ki je zdaj že pripravljeno na glasovanje ta teden. Zdi se, da priporočilo uživa splošno podporo. To velja tudi za seznam imen, morda pa nimamo podpore politične skupine SD. Edini predstavnik te skupine ste vi. No, ne streljajte name zdaj zaradi tega. No, o tem bo morda želel sam povedati nekaj jutri. No, danes bi želel lepo pozdraviti tudi prisotnost kuda Bila Bradra iz Heritage Capitala. Gospod Bradar je bil eden izmed strank gospoda Magnitskega in boril se je v okviru te kampanje za to, da bi zagotovil nekaj pravice za družino gospoda Magnitskega. Zade za to poročilo gospod predsedujoči, je bilo priporočilo, ki sem ga sam usmerjal v tem odboru februar 2012. Šlo je za dosledno politiko, za režime, zoper katere Evropska unija uporablja restriktivne ukrepe. Potem, oktober 2012, smo sprejeli prvo priporočilo glede vzpostaviti skupnega okvira za omejevanje izdajanja vizumov za nekatere uradnike, ki so bili upleteni v primer Sergeja Magnitskega. Ta pobuda je bila sočasna z podobnim priporočilom Združenih narodov, ko gre za omejevanje potovanja oziroma premikov teh uradnikov in pa drugih, ki so bili upleteni v kršitev človekovih pravic v Rusiji. V našem priporočilu iz oktobra 2012 smo pozvali svet, da oblikuje seznam tistih ruskih uradnikov, ki so bili upleteni v primer Sergeja Magnitskega in da jih uvrstijo na seznam vizumskih prepovedi. Žal se svet na to ni odzal, prav tako v nepredstavniki službe za zunanje sodelovanja. Tega vprašanja niso umestili na dnevni red sveta za zunanje zadeve. Obenem se tudi niso odzvali na pripombe Evropskega parlamenta in Kristina Ojland je zato dobila tudi široko podporo, da znova umesti to točko na dnevni red v tem odboru, tokrat tudi z seznamom imen, ki je vključen v besedilo. 32 imen je v tem priporočilu in prišli smo tudi do kompromisa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 ta dogovor omogoča svetu tudi nekaj manevrskega prostora za dodatna priporočila in pa spremembe glede tega seznama. Na trenutnem seznamu imamo 16 posameznikov, ki so bili že navedeni na seznamu vizumskih prepovedi Združenih državov, na to pa še 16 drugih posameznikov, ki so bili vključeni v posmrtni proces Sergeja Magnitskega in njegove družine. Še nekaj političnih pripomb imam glede te pobude, gospod predsedujoči. Seveda priznavamo, da so države članice in svet tisti, ki se morajo odločati o teh prepovedih in ne Evropski parlament. Takšne so določbe, pogodbe, vendar pa mislimo, da se morajo odzivati, se vsaj odzvati na priporočila, ki smo jih sprejeli na tem področju. Ta priporočila so seveda bolj simbolne narave, vendar mislimo, da je to samo na vkljub pomembno. Čas je že, da pokažemo, da zločinci in pa kršitelji človekovih pravic ne morejo več imeti teh prednosti svobodnega potovanja, dostopanja do storitev po celotni Evropski uniji in tako dalje. In v ta namen smo posredovali dva politična signala. Enega svetu, ki naj upošteva ta priporočila nekoliko bolj resno, Potem pa še drugi signal za državljane Ruske federacije, da bomo izkazali določeno mero solidarnosti in pa nasprotovanja nekaterim dejavnostim, kriminalnim dejavnostim, ki prevevajo Kremelj. Najlepša hvala. Gospod Sala Franka, izvolite. Ja, hvala, predsedujoči. Hvala tudi zastopniku gospe Ojuland, gospodu Watsonu, ker nam je predstavil poročilo. V imenu Evropske ljudske stranke želim povedati, da uh, smo sami podprli vključitev te teme na dnevni uh, red. Mislim, da se mora Evropska unija jasno in odločno odzvati uh, pri takih dejstvih in Evropski parlament mora na no, ta seznam vključiti določeno število oseb. Eh, ne smemo tega prepustiti samo eh, svetu. Gospod Protasjevič, ki je eh, naš poročevalec v Senci, se je strinjal s poročevalko, da se na seznam uvrsti teh 32 oseb, vendar pa Eh, mora eh, to proučiti še zadevna institucija. Jutri bomo podprli poročilo, eh, odstranili smo vse predloge sprememb, smo torej za to poročilo, ki ga je predstavil gospod Watson. Najlepša hvala. Gospa Lohbiler, no v imenu naše skupine zelenih naj povem, da podpiramo ta priporočila, morda bi morali ugotoviti tudi, kako se bomo danes odločili glede sankcij. En del sankcij za krim je točno enak temu, ki ga zahtevamo v primeru magnitski. Morda bomo to ugotovili še tekom tega tedna. Hvala. Tako, gospod Watson, če se želite odzvati, vsi vemo, da je svet danes želel zmanjšati nekatere omitve glede potovanja in eh, zamrznitve premoženja za nekatere osebe, ki spodkopujejo teritorijalno celovitost in suverenost eh, Ukrajine. Zanima me, ali so kateri izmed teh posameznikov isti kot tisti, ki so odgovorni v primeru Sergeja Magnitskega. Vaše pripombe na izhodišču te razprave so bile res osebne. Najlepša hvala. O tem bomo glasovali jutri. Zdaj pa še zadnja točka na dnevnem redu. Gre za poročilo Krištofa Liska. Okvirni sporazum med Evropsko unijo in Gruzijo. Glede na to, da tukaj ni skoraj nič predlogov sprememb, Mislim, da ni neke potrebe po razpravi. O tem bomo prav tako glasovali jutri. Glasovanje se začne jutri 15 čez 9. Sir Robert, vas opozarjam na to. 15 čez 9, to pomeni, da se ob 9 vsi pripravljamo glasovanje, 15 čez 9 pa že vsi glasujemo aktivno. Tako, dobro, s tem zaključujemo sestanek, se vidimo jutri, spoštovani kolegi in kolegice, hvala za vašo sodelovanje.